Ladies and gentlemen, please be seated. Dame in gospodje, vljudno vas prosimo, če se usedete. Še enkrat, dame in gospodje, prosim, usedite se. Vidim, da je še nekaj prostorov na voljo. Dame in gospodje, dragi kolegi, kot prvo naj toplo pozdravim gospoda eh, Borela, ki je kandidat za eh, zunanje političnega visokega predstavnika Evropske unije in podpredsednika za močnejšo Evropo v svetu. Eh, gospod Borel, dobrodošli. Hvala, da ste prišli danes popovdne. To je odlična priložnost za dialog in prvi korak k konstruktivnemu in plodnemu sodelovanju z Evropskim parlamentom. V tem parlamentu, ki ga zelo dobro poznate, ves, vemo, da ste predani k tesnemu sodelovanju z parlamentom v prihodnje. Naj kolegice in kolege opomnil, da je namen tega zasliševanja, da ocenimo kandidata na osnovi njegovih eh, splošnih kompetenc, evropske predanosti in eh, osebne neodvisnosti. Na tem zaslišanju lahko tudi ocenimo njegovo poznavanje portfelja, ki naj bi ga prevzel in njegove komunikacijske sposobnosti. 27. septembra smo uh, prejeli odgovore predsednika, uh, eh, pred, kandidata um, v, na naše vprašanja, ki so bila potem objavljena na spletnih straneh parlamenta. Uh, v vseh jezikih. Na kratko naj vam predstavim strukturo tega zaslišanja, ki je v skladu z poslovnikom tega parlamenta, da se zagotovi eh, poštena in enakopravna možnost vsem kandidatom, da predstavijo svoje mnenja in sebe. Kot prvo, eh, kandidat za eh, podpredsednika bo imel uvodni nagovor ne daljši od 15 minut. Po tem uvodu bo čas za 25 vprašanj naših članov v prvem krogu bodo eh, postavljale vprašanja vodje političnih skupin, potem pa eh, člani političnih skupin v skladu z kvotami, eh, ki vključujejo tudi neodvisne poslance. V petminutnih slotih bomo odgovarjali in sicer kot sledi vsak vsak član ima na voljo eno minuto za zastavi vprašanje, temu eh, sledi dvominutni odgovor kandidata in potem po potrebi eh, bo lahko eh, se zastavljalo takoj dodatno vprašanje za maksimalno eno minuto in potem ima čas kandidat za odgovor samo spet eno minuto. Naj vam samo povem, da ta naknadna vprašanja se morajo od, eh, navezovati na vprašanje, ki je bilo v celotni eh, začetku postavljeno in ne smejo odpirati novih tem. Potem pa eh, bo imel kandidat na voljo pet minut za zaključno izjavo skupno. Čas je strogo omejen na tri, minu, eh, eh, tri ure za celotno zaslišanje in zaradi tega prosim, da se držite časovnih omejitev. Če boste govorili dlje, kot je določeno, potem boste vzeli čas drugim. Sam imam v roki kladivo, ne bi ga rad uporabil, ampak naj vam se opozorim, da bom. Eh, enkrat uh, udaril, to pomeni, da uh, morate počasi zaključiti in če udarim dvakrat, zaključili ste v celoti. 23 jezikov je na voljo, uh, vse tolmačenje se bo javno um, objavilo na spletnih straneh v živo in potem tudi dano pozneje. Uh, v uporabo. Naj samo izpostavim pomen tega eh, zaslišanja za eh, nadaljno konstruktivno sodelovanje med eh, parlamentom in visokim predstavnikom v času, ko je pred Evropsko unijo veliko izzivov in kjer, ko Evropska unija naj bi odigrala globalno vlogo, okrepila um, parlamentarno dimenzijo povečala svoje zadanje delovanje in zagotovila in medistitucionalni dialog. In sedaj, gospod eh, kandidat, imate na voljo točno 15 minut za svojo uvodno izjavo. Izvolite. Members, to... Spoštovani poslanke in poslanci, veseljem je, da sem se spet vrnil v Evropski parlament in sicer ponižno in z, in počaščeno. In računam na vašo podporo. Popolnoma se zavedam bistvenega prispevka Evropskega parlamenta pri oblikovanju zunanje politike in dodane vrednosti, ki jo Evropska unija igra v, s svojo diplomacijo. Ena mojih glavnih nalog je, da vas bom informiral, se z vami posvetoval in zagotavljal, da, upoštav, da se vaše mnenje upošteva. Želimo si močne evropske zunanje politike, kar pa zahteva močno demokratično podporo. V moji izjavi na začetku se bom strukturiral vsebinsko in ne geografsko. Vendar že na začetku poudarjam svojo pripravljenost za eh, podporo podporo integracijskim in reformam v, na Zahodnem Balkanu, eh, integriteto Ukrajine iz, v Ukrajini izhod, izzive eh, prevzemam v, eh, na jugu našega sosedstva in tudi v Afriki. Strategijo sem pripravljen izboljšati tudi v Latinski Ameriki. In to sem vse tudi izpostavil uh, eh, pred uh, eh, državnemu sekretarju Pompeju zadnjič, ko sva se srečala. In sedaj uh, se bom zauzemal za demokracijo in uh, človekove pravice v teh uh, izzivih polnih časih. Naj sedaj predstavim svojo vizijo. Spoštovane poslanke in poslani, gospod eh, predsednik. 30. Eh, obletnico bomo kmalo praznovali paca Evropskega vrlinskega eh, zidu. To je bila zmaga miru, ki je omogočila združenje Evrope v miru in demokraciji. Prav tako pa je to prineslo ključne strateške cilje. Na številne izmed teh smo se odzvali z evropskimi politikami, z širitveno politiko in pa za začetkom skupne zunanje in varnostne politike. Tako smo delovali tudi v času, ko sem bil poslanec v Evropskem parlamentu, ampak od takrat se je svet dramatično spremenil in to na veliko slabše. Sedaj imamo trgovinske vojne, podnebne spremembe, nestabilnost v sosedstvu, hibernetske grožnje. Um, svetovni red je pod vprašanjem, gre za igro politične moči in zato je svet postal veliko bolj nepredvidljiv. Kaj pomeni igra moči? Igra moči pomeni, da se s tem spodkopava mednarodno pravo. Eh, imamo manj sporozumov, več vetov in eh, postavlja se pod vprašaj tudi ozemeljska celovitost posameznih držav, recimo v Ukrajini. Eh, ogrožen je sistem razoroževanja in uh, kršeni so bili embargi v Libiji in druge. To, pom torej, to pomeni, da moramo uporabiti uh, orodja, kot je trgovina in pa mednarodni sporozumi za to, da se temu opremo. Nove grožne prihajajo tudi iz vzhoda, recimo iz uh, Kitajske. Uh, Eh, Kitajska predstavlja tako tekmeca, kakor tudi priložnost, lahko je naš partner na globalni ravni. Eh, Obgroža nas eh, krhka soseščina, recimo v Latinski Ameriki ali pa v Afriki. Latinska Amerika, Afrika, to so sicer naše partnerice, ampak marsikje se države soočajo z grožnjo multilateralizmu, demokraciji in svobodi. To ni svet, ki ga želi Evropska unija, ampak prepričan sem, da imamo vse, kar je potrebno za to, da se soočimo z temi velikimi izzivi. Kaj ti, mi smo najboljša kombinacija politične svobode, gospodarskega napredka, socialne kohezije in socialne kohezije v svetu imamo vire, imamo podporo naših ljudstev, imamo močne institucije in na tem moramo graditi. Tako sam razumem politične smernice novoizvoljene predsednice Ursule von der Leyen. Ona je definirala to komisijo kot geopolitično komisijo in uh, naprosila me je, da si prizadevam za močnejšo Evropo v svetu. Kako naj poskrbimo za močnejšo Evropo v svetu, spoštovani poslanci? Nacionalne suverenosti moramo združiti zato, da okrepimo individualno moč vsake posamezne države članice. Če ne bomo stopili skupaj, bo Evropska unija postala nepomembna. Združevanje nacionalnih suverenosti je dosegljiv cilj. To pomeni, da moramo naša dejanja podkrepiti. Eh, naše besede podkrepiti z dejanji, ampak zato potrebujemo integrirano skupno zunanjo in varnostno politiko, tako da bodo države članice delovale skupaj v svetu, da bo komisija lahko Eh, opravlja svoje, zakono, svoje delo uh, predlagatelja zakonodaje in da bo parlament lahko opravljal svoj demokratični nadzor. Moja naloga je, da premostim uh, zunanje politike držav članice za zunanje delo in zunanje delovanje Evropske komisije. Vem, da to ni enostavna naloga, ampak eh, prepričan sem, da nam bo uspelo. Geopolitika se začne doma, pravijo. Zakaj? Zato, ker če želimo biti geopolitični močni, moramo delovati skupaj. Jaz si bom vsemi državami članicami prizadeval za to združenost. Drugič, potrebujemo doslednost v notranji in v zunanji politiki in imamo inštrumente za tako imenovano politiko moči. Naša naloga pa je, da združimo te inštrumente v okviru ene strategije. Smo ključna moč pri postavljanju mednarodnih standardov in pravil, imamo močno Eh, skupno trgovinsko politiko. Ta je močna zato, ker je skupna. Smo voditelji pri oblikovanju agende za leto 2030, prizadevamo si za trajnostni razvoj. Naš proračun skupaj z proračuni nacionalnih držav pomeni, da smo finančna supermoč. In naša finančna zmogljivost je ena izmed največjih na svetu. Mm, okrepiti pa moramo tudi našo vojaško zmogljivost, zato da bomo lahko posredovali. Če vse skupaj povzamem v enem stavku, Evropska unija se mora naučiti uporabljati jezik moči. Pogosto pravimo, da je multilateralizem in partnerstvo v naši kolektivni DNA. No, ampak ne moremo biti samo multilateralisti, potrebujemo partnerje. Nažalost pa se številni izmed naših partnerjev oddaljujejo od sistema pravil, spet drugi pa izvajajo pravila na samo ljuben in samo koristen način. Evropska unija mora igrati vlogo pri soočanju med Kitajsko in ZDA na področju strateške konkurenčnosti. Podpreti moramo multilateralizem, ki temelji na pravilih in se ob tem zavzeti za naš lasten pristop, za našo lasno strategijo. Ne smemo dopustiti, da bi nas stisnili med te dve supersili. Mi bomo ostali zavezniki ZDA, njihov močen zaveznik bomo. Ampak legitimno nas skrbijo enostranske poteze, ki niso v duhu sodelovanja. Sistem, ki temelji na pravilih, mora biti reformiran, ne smemo pa ga opustiti. Prav tako moramo pozdraviti pozitivne ukrepe Kitajske v zvezi z eh, jedrskim dogovorom z Iranom in pa v zvezi z podnebni, bojem proti podnebnimi spremembami. Ampak ob tem mora eh, Kitajska zagotavljati vzajemnost. Enako izhodišče za obe strani mora biti osnova za naše odnose, recimo za investicije, za trgovino in pa za našo povezanost gospod predsednik, spoštovani poslanci. Evropski državljani menijo, da sta dva največja izziva današnjega dne podnebne spremembe in pa migracije. To so politični izzivi, ki jih ne moremo rešiti sami. Tudi, če bomo mi postali um, oglično neutralni, moramo drugim pomagati pri izvajanju zelenega dogovora, sicer ne bo napredka. Podnebne spremembe predstavljajo največji izziv po industrijski revoluciji, uh, tako v Evropski uniji, kakor tudi drugi to razumejo tudi državljani. To povzroča nestabilnost in pa migratorne pritiske, s katerimi se bomo morali soočiti tako doma, kakor tudi v tujini. Zato gre tukaj za geopolitična vprašanja. Migracije in azil imajo daljnosežne politične posledice. Humanitarna tragedija v Siriji je leta 2015 povzročila velik porast eh, prosilcev za azil. Migracije so strukturni izziv. Tukaj je sicer potreben nadzor, prav gotovo, ampak potrebujemo tudi prava partnerstva z prehodnimi in državami in državami izvora. Jaz prihajam iz Španije in tam imamo s tem veliko izkušenj. v bližnji prihodnosti bo Afrika imela še eno milijardo prebivalcev več. Ne eno milijardo, eno milijardo več. Na to ne smemo gledati samo skozi prizmo migracij. To je tudi priložnost. Če bomo seveda lahko pripravili obsežno strategijo, ki bo vključevala trgovino, izobraževanje, varnost, opolnomočenje žensk, ne bomo imeli rešitev, rešitve, če ne bomo opolnomočili žensk v Afriki. Razmišljati moramo na veliko in biti moramo kreativni pri razvoju naše skupne strateške vizije. In zato imamo vsa potrebna orodja. Eh, in na to ne smemo pozabiti, ko pride do večje ali manjše migratorne krize. Sedaj pa nekaj o varnosti in obrambi. Naša sposobnost na področju povezovanja zunanje in eh, notranje dimenzije eh, varnosti, diplomacije, partnerstva. Na ta način moramo zagotavljati varnost. Imamo kibernetske grožnje in druge grožnje, recimo grožnje terorizma, ki ogrožajo našo stabilnost. Obramba mora postati del naše varnosti. Včasih se grožnje pojavijo daleč od naših meja. V, eh, pred kratkim smo postavili osnovo za vzpostavitev skupnih obrambnih eh, kapacitet, ampak treba je iti dlje. 30 35 tisoč eh, eh, moških in žensk iz Evropske unije sodeluje v različnih misij po svetu. Naš eh, izdatek za obrambo je polovica proračuna Belgije, takoj za ZDA smo, več porabimo za to kot Rusija in Kitajska. Um, No, ampak eh, učinek je manjši zaradi razdrobljenosti. Mi moramo naš izdatek za obrambo porabiti bolje in na bolj usklajen način. Bolj operativni moramo biti na terenu, napotiti moramo um, sile v našo soseščino. Razmisliti moramo o glavnih ciljih iz, eh, Helsing, eh, iz Helsinka. Helsinki. Eh, to, do tega dogovora je prišlo eh, takoj po koncu jugoslovanskih vojn. Rekli smo, da bomo 50 tisoč eh, ljudi, vojakov, napotili v soseščino. Kje je ostal ta dogovor? Se pravi, potrebujemo kolektivno obrambo, ampak za to to moramo okrepiti čez atlantske povezave in z tem, da bomo dali večjo težo NATO, bomo prispevali k bolj uravnoteženemu čez atlantskemu odnosu. Gospod predsednik, gospe in gospodje poslanci. Rajši kot tretji stebr v neki strateški rivalnosti si moramo predstavljati Evropo, ki se bo možna braniti sama in se jih krati prizadevati za več stranski red na svetu in miroljubno ureditev, eh, pričemer bo skrbela za trajnostni razvoj in ehm, človekove pravice. Spoštovane poslanke in poslanci, eh, res bi si želel, da bi bil to moj ponedeljkov govor, zato ker uh, mi je veliko do tega, da od besed, ki sem jih izrekel, pridem čim prej k dejanjem, če mi boste izkazali to zaupanje. Hvala. Thank you, Commissioner Designate. Najlepše hvala kandidatu. In izredno se zahvaljujemo, da ste se držali omejenega časa. Prvi krok vprašanj sledi. Torej, kolege zastavijo za eno minuto, vprašanje dve minute časa za odgovor, dodatno vprašanje za eno minuto in potem nadaljni odgovor še za eno minuto. Prosim, držite se omejenega časa. In eh, začenjamo z gospodom Antonijem Lofezom v imenu Evropske ljudske stranke. Izvolite. Lepo pozdravljeni, gospod Borel. Od besed k dejanjem. Ali boste nadomestili Frederico Mogherini, ki je na katastrofalen način eh, upravljala zunanjo politiko? Ni bila dovolj stroga do komunističnih in avtoritarnih režimov v Latinski Ameriki. Venezuela je žrtev humanitarne krize brez precedena. Eh, vsi poskusi eh, visoke predstavnice Mogherini so um, propadli. Um, obravnava Guaidoja je mm, neprimerna. Mm, podobno velja za Kubo. Nobene spremembe režima ni bilo in tamkajšnji režim še vedno muči svoje ljudi. Enako velja za Nicaragua in za Daniela Ortega. Kakšno bo vaše stališče do teh treh držav in kakšne bodo vaše sankcije v primeru kršitev človekovih pravic? Uh, um, grožnje pravni državi v Latinske Ameriki se potem odraža tudi v naših uh, državah, recimo v Španiji, v Kataluniji. Jaz vas dobro poznam in vem, da so tukaj naša stališča podobna. Kakšno bo vaše stališče kot uh, visoki predstavnik za zunanjo politiko? Gracias. Gospod kandidat za komisarja. Hvala lepa kakor eh, si lahko predstavljate, se strinjam z vašimi skrbmi, tako ko gre za našo državo, kakor tudi za Južno Ameriko. No, jaz menim, da visoka predstavnica Mogherini ni bila na Kubi samo zaradi turizma. Kakor veste, je prišlo do dogovora z Kubo, eh, ta narekuje redne bilateralne sestanke in eh, to je hotela ona tam doseči. Kar se tiče Venezuele, vem, v kakšni situaciji je ta država. Delamo vse, kar je možno, zato da bi bile tam organizirane demokratične predsedniške volitve, ki bodo omogočile venezolancem, da svobodno izrazijo svojo voljo. Prav tako pa je treba rešiti grozovito humanitarno krizo v Venezueli. Več kot pet milijonov uh, ljudi je zapustilo državo. Uh, In mi moramo zato izvajati politični pritisk na Venezuelo, zato da bi prišlo do svobodnih predsedniških volitev. V večini držav v Evropski uniji smo priznali režim Juana Guaidoja. Uh, rekli smo, da um, po 5. januarju več ne bomo priznavali legitimnosti predsednika Madura. Uh, Eh, ki ni uspel organizirati svobodnih eh, volitev. Eh, no, moramo pa se vzdržati sankcij, ki bi škodile prebivalstvu v Venezueli. Individualne sankcije to pa podpiram. O tem smo nedavno govorili tudi v svetu. Sem pa vehementno proti temu, da bi upeljali dodatne sankcije proti prebivalstvu Venezuele, ki tako ali tako že trpi zaradi humanitarne krize. Takšni ukrepi ne bi bili legitimni. Kar se tiče Nikaragoje, poznate moje stališče. Jaz sem večkrat povedal to stališče kot zunani minister Španije. V Nikaragoji so razmere še slabše kot v Venezueli. Hvala, gospod Borel. Dodatno vprašanje, gospod Lopez. Mikrofon, prosim vem za individualne sankcije. Um, ko gre za Kubo in pa Venezuelo, je Evropska unija tukaj imela prej določeno stališče in uh, takrat so bili ukrepi namperjeni proti posameznikom, predstavnikom režima in za takšne sankcije bi morale ostati. Uh, Še ena beseda o napredku populizma in nacionalizma v Evropski uniji. Vem, da ste vi proti temu v evropskih državah in pa v državah kandidatkah. Ali lahko kaj več poveste o tem? Hvala, gospod Lopez, eno minuto, gospod Borel. Si, por supuesto. Como usted sabe, Kakor veste, sem eh, jaz bil zelo mm, odkrit, ko je šlo za to vprašanje. Zelo trden sem bil pri mojih stališčih. Ampak moram reči tudi to, da bom kot visoki predstavnik za skupno zunanjo in varnostno politiko. Um, to, da ne govorim o notranjih situacijah v posameznih državah eh, članicah. Lahko imam stališče do populizma in nacionalizma v Evropski uniji in po svetu. Strinjam se, da so razlogi za populizem pogosto lokalne narave in potem jih še krepijo. Um, Pogoji, ki trenutno uh, vladajo globalno gledano. Thank you. Hvala lepa. Naslednji v imenu skupine socialistov in demokratov, Donino Picola za eno minuto. Um, hvala. Dobrodošli v parlamentu, gospod parlament uh, eh, Borel. Uh, Ursula von der Leyen je uh, rekla, da bo naslednja komisija geopolitična. Uh, poudarja povezanost Evrope v zunanji politiki. In zaradi tega uh, visokega, od visokega predstavnika pričakuje povezavo zunanjih in notranjih aspektov evropskih politik. To podarjo, podpiramo. V vedno večjih pogojih geopolitične konkurenčnosti, govorite o pristopu silosov, eh, kjer eh, bomo zagotovili dobrobit vseh naših državljanov. Ali se strinjate, da tradicionalna delitev na različna področja eh, zunanjega delovanja, kot je zunanja in varnostna politika, razvoj in trgovina, da to ni več vzdržen način delitve? Por supuesto que hay que verlo como un. Ja, prav gotovo je treba na vse pogledati na celosten način. Problem je, da je zunanja in varnostna politika razdeljena na silose eh, zaradi pač institucionalne strukture. Svet ima določene funkcije, komisija spet druge. No, ampak v svetu, v katerem živimo, je nujno združiti vse naše zmogljivosti to nam omogoča tudi določeno gospodarsko suverenost, poleg eh, enotne valute. Pri tem mora parlament igrati pomembno ulogo. Eh, to ne pravim samo zato, da bi vam ugajal. Jasno je, da moram spoštovati 36. člen pogodbe, ki pravi, da moramo prisluhniti parlamentu in da je treba eh, upoštevati stališča parlamenta pri sprejemanju politike. Vi torej sooblikujete zunanjo politiko Evropske unije. Bolj kot vam prisluhnemo, bolje vas razumemo. In uh, zato moramo poskrbeti, da bo to sodelovanje konkretno. Želim si, da bi nadaljevali z eh, našim dinamičnim eh, odnosom. To sledi tudi iz izjave o odgovornosti. To pomeni, da se moramo da mora komisija redno poročati v specializiranem uh, odboru za to, da vam poročamo o aktualnostih na področju skupne zunanje, varnostne in obramne politike. Prav tako bomo moram poročati o podrobnosti mednarodnih sporazumov. Uh, tudi to je zapisano v pogodbi. Vsaj petkrat na leto moramo imeti skupni posvetovalni sestanek uh, Eh, oziroma srečanje v zvezi z izvajanjem proračuna na področju skupne zunanje in varnostne politike. Eh, in izmenjavati moramo informacije o mednarodnih sporazumih v skladu z 40. členom medinstitucionalnega dogovora o boljšem ustvarjanju zakonodaje iz leta 2006. Dodatno vprašanje, gospod Picela. Gospod Borel, V zadnjih 15 letih je prehod iz eh, skupine prijateljev, kot je to definiral um, Romano Prodi, v krok um, ehm, ognja v našem okolici. Eh, če govorimo o širitvi eh, in politiki sosenščine kot naši globalni politiki. Eh, v desetletnem službovanju v Evropskem parlamentu ste resno podpirali evropsko demokracijo, ustanovili ste Eurolatin Euromed in uh, sodelovanje med parlamenti ste pospešili. Zato vas sprašujem, kako vi vidite uh, potrebo nadaljevanja parlamentarizacije evropskih uh, politik ali mislite, da bomo uh, še naprej to izvajali pri. Uh, nadzoru eh, delovanja eh, naše eh, zunanje, službe za zunanje delovanje. Najlepše hvala, gospod Barjele, na minuto. Mm, creo que ya había empezado ya a contestar esa pregunta. Mislim, da sem deloma že odgovoril na to vprašanje, ko sem govoril o praktičnem sodelovanju poslancev pri oblikovanju skupne zunanje politike. Eh, no, jaz sem eh, bil eh, pobudnik za parlamentarne skupščine Eurolat in Euromed, ki omogoča, da se ta parlament sestaja z predstavniki parlamentov iz področja Sredozemlja in pa iz Latinske Amerike. Prav tako je treba organizirati skupne konference med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Tudi to je bila moja pobuda v času, ko sem bil predsednik parlamenta. Ehm, no, in kot eh, predsednik vašega odbora sodeluje eh, na neformalnih srečanjih eh, ministrov za zunanje zadeve. Ehm, no, in to velja tudi za predsednika odbora DEVE, tudi to je pomembna oblika sodelovanja. Hvala lepa za skupaj. Pino obnovimo Evropo, gospod Hilde Vatmans. V uh, misijskem pismu gospe van der Leyen pravi, da e, moramo biti bolj povezani in bolj odločni v e, zunanjem delovanju. In sicer, torej, to ste omenili tudi v svojem uvodnem govoru, da bi bili povečen, e, povezani, moramo torej biti tudi močnejši na ta način. To že dolgo poslušamo, zato me zanima, kako vi želite ukrepati, da dosežete enotnost med državami članicami. Ampak le natančno lahko odgovorite, da zadovoljite lahko vse skupine. Prevečkrat sem že slišala to dejstvo. Lahko konkretno predstavljate, lahko uh, si kako zagotoviti uh, več enotnosti do Rusije, kako postaviti novo strategijo do Rusije ali pa varnost in obramba, ki je tudi zelo aktualna, kako doseči soglasnost uh, za več. Si varnosti. Najlepša hvala na minuto za direkten odgovor. Hvala lepa, spoštovana poslanka. Two minutes for a straight answer. Dve minuti za direkten odgovor. Torej, če bi na to imel odgovor, ki bi ga lahko strnil v dve minuti, potem eh, bi kdo že odkril to formulo. Eh, to je preveč. Eh, splošno filozofsko vprašanje. Naloga visokega predstavnika je to, da je medijator, da prispeva k sklepanju sporazumov, istočasno pa mora biti sposoben eh, predlagati, kako odpraviti razlike, ki, so, ki obstajajo med nami. Potrebujemo kulture, kulturo skupne strategije iz uh, zgodovinskih in drugačnih razlogov, nimamo vedno skupnih stališč. Ampak, uh, če smo skupaj, lahko vseeno naredimo veliko več, kot bi lahko naredili sami. Zato bi šel onkraj eh, najmanjšega skupnega imenovalca, zato bi bil dovolj računalnik. Ampak Če pa želimo razumeti naše delovanje v svetu, zato da vzpostavimo učinkovito skupno strategijo, potem potrebujemo več kot računalnik. Potrebujemo empatično zmogljivost, zato da razumemo kontradiktorna uh, in drugačna stališča. Primer Rusije. Treba je ohraniti sankcije proti Rusiji, dokler tam ne bi prišlo do spremembe odnosa. In to zahteva združenost veste, da bi bilo dovolj, da bi ena sama država glasovala proti sankcijam, zato da bi te postale brezpredmetne. Eh, to je en primer, kjer je soglasnost nujno potrebna. Eh, jaz sem deset let predstavljala mojo državo v treh formacijah eh, sveta. No in vem, da pri sklepanju dogovora najprej potrebuješ voljo, istočasno pa um, potrebujete osebo, ki je sposobna sklepati dogovore in vi boste sodili, ali jaz to sposobnost imam ali ne. Hvala za vprašanje še dodatno, če želite. Ja, drugo vprašanje je, kako boste izvali tiste eh, države članice, ki ne želijo napredovanja pri eh, skupnem in varnostnih eh, ter zunanjih vprašanj, političnih vprašanjih. Naprimer, rekli ste pri Rusiji, en glas je dovolj, da ustavi sankcije, ampak pri meni je, današ, po mojem današnji sistem ni dober sistem. Imamo lahko hladno vojno z eh, državo, ki je v naši soseščini, cele generacije eh, gojijo proti evropske občutke. Kako torej nameravate postopati za tistimi, ki niso pripravljeni ti korak naprej ali boste prevzeli kakšno tveganje na tem področju? Izvolite dve minuti, imate kandidat. Ja, seveda bom prevzel določena tveganja. Tudi to, da svet ne bo sprejel mojih eh, predlogov, da bom v manjšini, v kolegijo komisarjev. V nekaterih primerjih se bomo lahko oprli tudi na možnosti, ki jih omogoča pogodba, zato da ne bo posod nujno, da se vsi strinjamo. Na področju humanitarnih eh, ukrepov, na področju drugih solidarnostnih ukrepov, morda ne bo potrebna soglasnost. Kaj ti znamenita klauzula. Um, Pasarel nam to omogoča. Um, Nekateri menijo, da je kvalificirana večina potrebna za vse odločitve na področju, na področju zunanje politike. Zdi se mi čudno, da pri nekaterih uh, gospodarskih in finančnih vprašanjih ustrajamo pri soglasnosti, ko gre za veliko bolj bistvena vprašanja, kot so mir in vojna, pa želimo kvalificirano večino. Kofer. V imenu zelenih. Pozdravljeni, dobrodošli gospod eh, Borel. V prvi vrsti naj vam se zahvalim, ker ste v uvodnem govoru omenili človekove pravice kot eh, temeljno načelo Evropske unije. Čeprav eh, človekove pravice v vašem misijskem pismu niso niti enkrat omenjene. E, moramo se držati pomena tega načela za našo zonanjo politiko. Gotovo se zavedate, da so v preteklosti e, rekli, e, podali par izjav, ki so bili e, sprejete z e, negodovanjem. Tukaj imamo nekaj zaskrbljenosti, predvsem vprašanje glede Evropske unije in Azije. Eh, kakšno prioriteto boste podali eh, strategiji za povezljivost, ki jo je pripravila Evropska unija, eh, glede tudi na podpis pogodbe z Japonsko o dodatnem sodelovanju? Kako boste zagotovili dovoljšnje financiranje? Dve minuti imate, gospod Borel, izvolite. Hvala lepa, gospod poslanec Bjutikefer. Potem mi boste mogoče razložili, na katere deklaracije um, mislite. Tako vam bom lahko odgovoril, sicer vam ne morem. Ampak kar se tiče skupnosti, vam pa lahko, eh, glede povezljivosti, vam pa lahko povem, da je to taka mega tendenca 21. stoletja. To je to, kar bo gotovo opredelilo 30. leta medsebojna povezanost v svetu. In to je gotovo ključni pogoj, ki bo določil dva tokova in standarde svetovnega upravljanja. Imamo strategijo povezljivosti EU Connecting Europe z Azijo že od oktobra 2018. In tukaj je treba odgovoriti na tri besede. Trajnost oziroma vzdržnost, eh, to, da se temelji na pravilih Torej, če se vrnem, trajnost iz vseh vidikov, na to celovitost, celovitost. Tukaj ne gre samo za pristanišča, mostove in fizično eh, infrastrukturo, gre tudi za eh, omrežja v digitalni dobi, ki bodo povezovala ljudi in na to še eh, pravila. Eh, Eh, vse mora temeljiti na pravilih, tako da bodo ljudje in podjetja lahko pri svojih naložbah delovala v varnem okolju. In četrtič, mislim, da se moramo premakniti naprej. In sicer tudi pri tem imamo tri besede, ki so ključnega pomena. Prvič, Eh, izgraditi moramo mreže med Evropo in Azijo na ključnih področjih energije, digitalizacije in povezav med ljudmi. Drugič, delati moramo v tesni povezavi z našimi prijatelji. Omenili ste eh, sporazum z Japonsko eh, izpred nekaj dni. Isto moramo početi z Indijo, Korejo in državami ASEAN. In tretjič, Govornik je moral prekiniti. Hvala. Še eno vprašanje gospoda Butikoferja. Pri pričan sem, da bi vaša tretja točka, bo vaša tretja točka lahko del vašega drugega odgovora. Torej, če me boste vprašali, kateri stavek eh, je pritegnil mojo pozornost, bi tukaj omenil Four Killed Indians. No, ampak naj nadaljujem z naslednjim vprašanjem. Eh, ta politika silosov je politika, ki so jo kritizirali že nekateri izmed mojih kolegov, ampak v vašem pismu sem našel stavek, ki ga pred petimi leti v pismu gospe Mogherini ni bilo in sicer, da boste odgovorni za spremljanje in za delo z vsemi odbori, ki zadevajo um, zunanje zadeve. To je pisalo v njenem pismu o poslanstvu in v vašem pa ne. In zato me zanima, ali boste tudi vi delali uh, v takšnem duhu, da bo to preseglo politiko silosov. Hvala, gospod Borel. Ja, to je 18. člen pogodbe. Sej ne potrebujem tega v svojem pismu. Na podlagi 18. člena pogodbe sem zadolžen za koordinacijo zunanjega delovanja komisije. Eno so zunanje politike, ki so izredno zunanje politične narave in druge so politike za zunanje delovanje in pri tem bo seveda treba sodelovati s predsednico. In potem tretja točka, ki sem jo želel omeniti, je dovolj virov financiranja. Na to ne smemo pozabiti. Pomislite na most, ki se gradi. Eh, Na Hrvaškem 800 milijonov evrov gradi, 400 milijonov smo uh, za to dali mi in 400 milijonov pa uh, kitajski investitorji, katerih delavci mm, želi, živijo uh, poleg gradbišča. In z, potem naj povem, Še to, da Združene države Evrope ne bodo nikoli podobne Združenim državam Amerike, zato ker imamo mm, predvsem zelo dolgo zgodovino vsi za seboj. Hvala. Naslednji eh, govornik je gospod Marjani za skupino ID. Hvala, gospod predsednik. Gospod Borel, maja lani ste v intervjuju v španskem tisku opisali Rusijo kot našo staro sovražnico in sedaj ali boste dovolili pravemu sovražniku, ki ga nismo v teh 45 minutah še nikoli omenili in sicer um, radikalni uh, islamizem, eh, terorizem v imenu radikalnega islamizma, tega niste omenili, v Franciji so ponovno ubijali pred nekaj uh, dnevi in lanskega julija je bilo o tem govora tudi na zadnjem varnostnem svetu. In ali lahko razložite, kaj je z zdaj z zadnjo sirijsko enklavo, ki, eh, kjer se kali največje število terorističnih vojščakov na svetu. In zato me zanima, ali je za vas najhujši sovražnik Evrope Rusija ali terorizem. In če je to terorizem, kaj nameravate storiti v, v odnosih z državami, eh, kot so eh, Saudska Arabija in Katar, ki imajo dvoumno vlogo pri financiranju terorizma. Hvala lepa. Gospod Borel, ja, hvala lepa. Nikoli nisem rekel, da je, bila Rusija, da je Rusija sovražnik Španije. Govoril sem o Evropi in povedal sem isto, kot bom sem povedal danes. Združene države imajo bolj negotov položaj kot v preteklosti, pojavljajo se nove grožnje na vzhodu in tako naprej. Zaradi tega je prišlo do tega, da je moral španski veleposlanik uh, bil poklican k temu, da poda obrazložitve. Ampak ehm, to, da se na vzhodu Evrope pojavljajo nove grožnje, drži sicer, kaj počnejo naši tanki in avioni španski v Estoniji in ob meji, ali so še tja samo na kavo, ali je šlo za grožnjo, s katero se morajo soočati čez atlantske sile, pri katerih sodelujejo tudi španske sile. Torej, dejansko. Eh, prihaja očitno neka grožnja iz te strani, ki je v Španiji ne občutimo na enak način kot v Litvi, naprimer. ampak še vedno pa španske vojaške sile sodelujo pri tem, eh, ko se soočamo s tistim, kar za veliko število evropejcev predstavlja grožnjo. No, eh, gotovo, ko je bil odpoklican španski veleposlanik, je vse bilo treba progovoriti o tem, da je treba paziti o tem, kaj se govori. Ampak seveda, ko govorimo o grožnji eni in drugi, je zelo težko uh, to primerjati. Uh, namreč naši vojaki hodijo in patruljirajo po ulicah, zakaj? Zaradi grožnje terorizma. Uh, v Evropi imamo celo vrsto inštrumentov, s katerimi se lahko soočamo s to grožnjo. Najprej diplomatsko delovanje in odnosi z državami, ki so že v preteklosti bile izvor te grozljive grožnje, ki um, nas pesti. Ampak ni pa samo to. In govornik je bil prekinjen, gospod Marjani. Torej, kot visoki predstavnik, kaj boste naredili v odnosih z Saudsko Arabijo, Katarjem in Turčijo, ki imajo dvoumno vlogo pri financiranju terorizma. Mislim, da je to vprašanje, kateremu se mora Evropa eh, posvetiti. Evropa ima težo, Evropa mora imeti sredstva in moč v odnosu do teh držav, v resnici pa je ta eh, neobstoječa trenutno. In potem eh, naslednje vprašanje, teroristični vojščaki, ki so še v tujini, kaj boste naredili z njimi? Jih boste, jim boste dovolili, da se vrnejo v Evropo ali jih boste pustili tam, kjer so? Hvala. No, prvo vprašanje. Jaz ne bi govoril o dvoumnemu odnosu Turčije do terorizma. Ravno tako ne bi govoril o dvoumnosti v drugih primerih. Stvari moramo poimenovati z njihovim imenom. Dejansko v procesu financiranja dejavnosti, ki ščitijo in spodbujajo uh, to sociološko vrenje, ki se eh, izraža skozi teroristična dejanja, to ima skupnega sovražnika. Ti teroristi namreč ubijajo dosti več muslimanov kot kristijanov, dosti več žrtev je v arabskem svetu in na eh, jugovzhodu Azije kot pri nas, dosti več jih je tam. In potem, kaj je že bilo drugo? Aha, ja, mi imamo nekaj teh vojščakov v Španiji in jih bomo um, eh, Rimpatrirali. Namreč mi mislimo, da, imajo španski, da so španski državljani špansko, španski državljani in da imajo pravico do zaščite se strani španske države v Španiji. Hvala. Gospa Fotiga. Hvala lepa predsednik, eh, kandidat za podpredsednika Evropske unije. Govorimo tudi o evropski pomorski varnostni strategiji in vidimo, da prihaja do veliko kršitev na morju, na južno-kitajskem morju se strani Kitajske, potem potem ormoška ožina, ki je blokirana in ožina na Azovskem morju in eh, Gvinejski zaliv, In še druga območja, tudi laguna Visle, odkudar sama prihajam. In zato me zanima, kako nameravate ščititi evropske pomorske interese povsod po svetu. Mislim, da je, da je zunanji vidik te pomorske strategije nekaj, kar spada pod vašo neposredno pristojnost. Hvala, gospod Borel. Ja, hvala lepa. Uh, podeljujete mi moči in pristojnosti, ki so izjemne, namreč, da bi lahko varovali morje pri vseh celinah in, uh, in povsod po svetu je res nekaj uh, ogromnega. Mm, v Španiji trenutno skrbimo za zaščito tudi v morju okrog afriškega roga. Vse ladje in flote so pri nas sedaj namenjene um, za to. Ampak uh, predvsem nas pa sedaj skrbi ormoška užina. V svetu smo nedavno razpravljali o možnosti uh, da bi vzpostavili evropske pomorske sile na tem območju, vendar do dogovora ni prišlo in tudi mislim, da do tega hitro v prihodnosti ne bo prišlo. In po mojem mnenju je treba sklicati regionalno konferenco pod okriljem Evropske unije, zato da se bodo vse udeležene strani soočile v dialogu, da se bodo tukaj stvari nekoliko omilile. Namreč kopičiti morske sile eh, lahko povzroči nepredvidljive posledice in to gotovo ni najboljša rešitev. Dosti boljše je, da si prizadevamo, da se stvari omilijo in da za isto mizo soočimo strani, eh, ki se lahko znajdejo v hudem sporu. Gre za zagotovitev širšega geopolitičnega ravnovesja in pri tem lahko mi kot Evropska unija igramo bistveno ulogo. Hvala lepa. In še dodatno vprašanje, gospa Fotiga. Rusija je tista, ki blokira ožino in svobodo plutja v Azovskem morju in v laguni Visle. In kakšno je vaše stališče do sankcij proti Rusiji zaradi njenega odnosa do Rusije, eh, do Ukrajine, oprostite. Uh, Gospa poslanka, oprostite, nisem eh, posebej omenjal tega zemljepisnega območja, ki je še posebej občutljivo za evropejce. Kar se tiče sankcij proti Rusiji, sem že povedal svoje mnenje, ampak lahko spet to ponovim. Mislim, da moramo evropejci biti dejansko združeni, kar se tiče teh sankcij, ki so bile uvedene zaradi krimskega problema in zaradi kršitve Eh, ozemeljskih pravic na določenih območjih v Ukrajini. Dokler Rusija tega ne bo spoštovala, je treba te sankcije ohraniti in upam, da bomo v svetu imeli enotnost oziroma soglasje za to, da bomo to lahko zagotovili. To pa ne pomeni, da naj ne bi spoštovali petih načel naših odnosov z Rusijo. Petih je, ne samo eno. In med njimi piše tudi to, da bomo skupaj z Rusijo se zavezali za uh, iskanje tistih skupnih točk, ki bi nam lahko omogočile, da bi našli prehod do skupnega dialoga. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo v imenu stranke GUE NGL, gospa Viljan Ueva. Hvala, gospod Borel. No, v zadnjih letih prisostujemo veliki orožarski bitki, v katerih se uh, velike sile, kot so ZDA in Rusija, odločajo za kršitev um, dogovorov za širjenje jedrskega orožja. To lahko pripelje do novih vojnih sporov in na veliko točkah je naš svet spet vse bolj nestabilen. Vidimo tudi na kako grozen način uh, gospod Trump podpira Turčijo Um, v njenem odnosu do kurdov. In zato me zanima, kako nameravate voditi zunanjo politiko za to, da bo ta lahko zagotovila eh, nek, neko varnost in omejevanje uporabe sile, zlasti orožja, torej zlasti v odnosu s Turčijo, ali nameravate zamrniti evropska sredstva, ki so do sedaj namenjena prodaji orožja v Turčijo. Ja, pravi imate, gospa poslanka, ko pravite, eh, eh, da vstopamo v obdobje jedrske nestabilnosti. Hude so te besede, ampak tako je. Namreč tisti, ki so ustvarili eh, to mrežo za preprečevanje povečevanja jedrskega oboroževanja, sedaj tega več ne zagotavljajo. In dogovor za neširjenje jedrskega orožja, eh, mi se moramo zauzeti za to, da se bo ta še razširil in da bo dejansko prispeval k neširjenju in omejovanju tega orožja in uporabi jedrske tehnologije za energijo. Mi moramo še naprej zaščititi ta dogovor o neširjenju orožja z Iranom. Še naprej moramo delati na tem, da bo začel veljati sporazum o preprečevanju jedrskih poskusov. Glede sporazuma o prepovedi jedrskega orožja v Evropski uniji pa trenutno ni soglasja. O tem se bomo še lahko pogovarjali, ampak zaenkrat v svetu ni skupnega stališča zdi se mi tudi težko, da bi sam lahko, da bi se to lahko spremenilo. Prepričan sem, da ste vi v večini proti jedrskemu orožju, ampak v svetu sedijo predstavniki držav članic in situacija je trenutno takšna. In kar se tiče Turčije in Iraka, danes jutraj sem ugotovil, da je situacija tukaj zelo huda. E, to, da je Trump dal zeleno luč, da Turčija. E, posreduje na iraškem ozemlju, je še dodatna grožnja. In Evropa mora takšno grožnjo resno obravnavati, ker res je, da na takšen način tega problema ne bomo mogli reševati. Hvala lepa. In dodatno vprašanje. Hvala lepa. Res je, da te besede lepo zvenijo in da v Evropi sedaj potrebujemo dejanja bolj kot kadarkoli prej. Ehm, v Španiji je španska ministrica za obrambo podpisala e, dogovor o prodaji orožja v Saudsko Arabijo, kjer se ne spoštujejo človekove pravice in kjer so e, številke o žrtvah zelo visoke. Torej, tudi vi ste v sporazumu iz leta 2008, s katerim naj bi se določila skupna pravila o um, proizvodnji in izvozu jedrskega orožja in se podpisom na sporazumu o neširjenju jedrskega orožja zauzeli za to, da Španija um, tega ne bi več počela. Torej, treba je narediti tudi nekaj za to, da se bo to res storilo. Mi mislim, da moramo dokazati delovanje v tem smislu in da Evropska unija mora tudi pokazati, da je tega sposobna. Hvala. Ja, dobro veste, da nisem tukaj zato, da bi tukaj razlagal in um, kakšna je španska zunanja politika. Ne govorim v imenu svoje države, iz katere izhajam. Dejstvo pa je, da, da sem bil član vlade, ki je sprejela ta dogovor, ki ste ga omenili, ampak vam lahko tudi zagotovim, da na podlagi. Po podpisu tega dogovora ni Španija več e, prodajala nobenega orožja Saudski Arabi, Arabiji. No, mi pa se moramo zauzemati za, skozi dialog, zato da bi sporazum o neširjenju orožja, jedrskega orožja ostal v veljavi. Prihodnjo leto bomo imeli veliko srečanje na to temo in to moramo ohraniti. In kar se tiče prepovedi orožja, mislim, da moramo sporazum iz leta 2008 ne le spoštovati, ampak da ga moramo zelo, zelo prenoviti, saj je to obdobje, ko je bil sprejet, že zelo daleč. In zato je treba te skupne predpise zdaj ponovno pregledati. Hvala. Thank you, Commissioner Designate. Najlepša hvala kandidatu in sedaj prehajamo na drugi krok vprašanj kolegice in kolege v imeni Evropske ljudske stranke, gospa Sandra Kalnjete. Hvala, gospod eh, Borel, tukaj sem. Zahodni Balkan je ena od prioritet za Evropsko unijo zaradi perspektive za članstvo. V, vi kot minister eh, Španije za eh, zunanje zadeve ste predstavnik eh, države, ki ni prepoznala Kosovega. Ali vi kot visoki zunani, predstavnik za zunanjo politiko, da boste pozvali Španijo, da to stori? nelegalna situacija še nadaljuje, eh, bo sigurno vaša um, verodostojnost in tudi vaša. Um, integriteta v dialogu med Kosovom in Srbijo zelo prešljiva. Kakšno rešitev tukaj predlagate? Priznanje Kosova je v pristojnosti držav članic. Vemo, da so tukaj različna stališča, imamo pa eh, enako delovanje. Kosovo in Srbija, to je jasno, se morata med seboj dogovoriti, to je pomembno. In naredil bom vse, da se ta prioriteta doseže. Namreč moj prvi obisk bo ravno v Prištino pred, premije uh, eh, eh, Srbije je bil pozvan k meni na obisk eh, v Španijo na univerzo. Sam nisem bil še na Kosovo, ampak tja bom šel. To bo moj prvi obisk. Zaradi tega mi, kot, ker mi evropejci, ne more, če ne moremo rešiti težav v naši bližnji eh, soseščini, bomo zelo težko geopolitična svetovna sila. Kaj šele v pa tudi Kitajska um, ne bo, naprimer, um, če ne bo priznala Kosova, potem to ne bo država. Mi moramo se prizadevati, da se nadaljujejo pogajanja. Uh, Kosovo mora umakniti eh, ukrepe glede carin, eh, Srbija pa mora nadaljevati z poglobljenim in odkritim dialogom, ki se je začel pred nekaj leti. Predolgo že traja in zagotavljam vam, da bo to ena od zadev, ki jo bom res obravnaval, kajti status quo ni vzdržen. Ne moremo na ta način nadaljevati in vesel sem, da je Kosovo včeraj um, imelo prave demokratične in svobodne volitve in dosežek bo uh, dogovor med Kosovo in Srbijo, kar bo tudi moja prioriteta. Uh, dodatno vprašanje, gospa Kalnjete, eno minuto. Gospod Borelo, imeli ste Kitajsko, Rusijo in druge države, ki tudi niso priznale Kosova, uh, vendar one niso članice Evropske unije. Jaz sem bivša diplomatka in Eh, zato bi vas rada vprašala o izzivih eh, zunanjega delovanja Evropske unije, vendar vas moram tukaj ponovno postaviti vprašanje integritete. Eh, kakšne zaključke ste potegnili glede uporabe notranjih informacij? kot eh, kandidat za to visoko funkcijo. Namreč v eh, tem eh, funkciji boste imeli dostop do bistveno več notranjih informacij. Hvala. Siempre he rechazado que haya hecho uso de ninguna clase de información. Vedno sem zavračal to, da imam na voljo kakšne privilegirane situacije, ampak naj vam povem v zvezi s tem, da je šlo za operacijo v višini devetih. Um, миллиард. Torej za, da je 93 odstotkov ovojnice, ki sem imel na voljo, imel uh, pod uh, svojo oblastjo, dokler ni povsem uh, izgubila vrednosti in da je tukaj prišlo do izgub v višini 300 milijonov evrov. Ali mislite, da če ima nekdo kakšne privilegirane situacije, eh, je pripravljen uporabiti v določeni Eh, operaciji samo 7 odstotkov svoje ovetn, ovojnice in jih izgubiti 93 odstotkov? Ali se vam zdi, da je res to neka operacija, ki izhaja iz nekih privilegiranih informacij? Ne gre za to. In poleg tega to sploh še ni, bila, eh, ni bilo moje področje in samo zaradi izredno slabega upravljanja smo imeli tako veliko izgubo pri tem. Hvala, gospod Borel. In sedaj dajem besedo Mariji Reni. Ona je tudi podpredsednica pododbora za človekove pravice iz skupine SND. Hvala, gospod Borel. Ehm, vaš ponedeljkov govor me bolj zanima kot to, kar ste govorili v nedeljo. Eh, Evropska pogodba in pogodba o delovanju Evropske unije ter listina o človekovih pravicah in spoštovanju človekovih pravic ter načela svobode, načela demokracije in pravne države so vrednote, ki nas vodijo nas v Evropski uniji, ne glede na to, ali se nahajamo zunaj ali znotraj njenih meja. Zato naj se spomnimo 21. člena pogodbe Evropske unije. Eh, zaščita človekovih pravic mora biti v osrčju naših odnosov s tretjimi državami, pa naj gre tukaj za trgovinske odnose, zvonanje politične ali za razprave o eh, migracijski politiki. In zato sprašujem, kakšne ukrepe nameravate sprejeti za to, da bo celotna in ponavljam, celotna komisija to spoštovala in da bodo to spoštovali v izvajanju svojih politik tudi drugi komisarji in še zlasti, da komisar v, za zunanjo politiko, eh, ne bo eh, tega vprašanja spoštovanja človekovih prvic zanemarjal. Hvala. Ja, gospa poslanka, razumem vašo skepso. Saj se v realnem svetu vedno gibamo med uh, načeli, ki se jim ne moremo um, odpovedati in realnostjo, ki se je ne moremo izogniti. In začnimo z načeli. Evropska unija je trenutno gotovo svetilnik, vodilna pri zauzemanju za spoštovanje človekovih pravic in Eh, človekove pravice torej eh, ne smejo biti samo ob robu naše zunanje politike, temveč v središču. In zato mislim eh, vzpostaviti nov akcijski načrt za človekove pravice in v to vključiti tudi vaš pododbor. Gre namreč za pomembne določbe v zvezi s spoštovanjem človekovih prvic, ki so in morajo biti vključene tudi v trgovinske sporazume in to morajo spoštovati države, s katerimi jih sklepamo. Pravite, da je to napisano in da tega ne uresničujemo. Ja, to eh, seveda uresničujemo in zato se zauzemamo v vseh okoliščinah in eh, lahko vam zagotovim, da eh, človekove pravice gotovo niso cvetica, ki krasi človekov nek uh, trgovinski sporazum. Ne, to je nekaj, kar eh, mora biti stalno prisotno tudi pri nadzoru nad njegovim eh, izvajanjem. Boj proti delu otrok, na primer, je takšen primer, kjer, ki ga upoštevamo v vseh naših trgovinskih sporazumih in to postaja vse pomembnejše. Tudi zato, ker nespoštovanje pravic delavcev eh, tudi ustvarja eh, pogoje nekonkurenčnosti. Dodatno vprašanje. V kratkem bo Evropska unija se morala pogovarjati z državami, kot so Indija, Brazilija, Rusija, Kazahstan, če omenim samo teh nekaj držav in to v okviru strateškega dialoga. S temi državami smo sklenili različne sporazume, ki vsi vsebujejo tudi klauzulo o človekovih pravicah in ki pravijo, da je spoštovanje človekovih pravic bistven element teh sporazumov in kaj bomo lahko storili, da bomo to spoštovali. Namreč do sedaj v okviru teh sporazumov ni nikoli prišlo do kakršnih koli posledic zaradi te klauzule. Torej, kako se nameravate sklicevati na to klauzulo v vaših dvostranskih odnosih s tretjimi državami, s katerimi eh, boste začeli te strateške dialoge? Kljub vsemu, kar smo se, kar, česar se bojite, vam lahko zagotovim, da je Evropska unija zanesljiv eh, zaščitnik človekovih pravic. Lahko bi vam povedal še marsikaj, ampak konkretno, kaj to pomeni? Konkretno to pomeni, da klauzula v človekovih pravicah, ki eh, je vključena v vse dvostranske sporazume, mora postati vezana tudi z dvostranskimi pogovori Evropske unije s temi državami, kar mora pripeljati do rezultata, ki bo spoštoval specifične lastnosti vseh zadevnih držav. Imamo tudi akcijski načrt za obdobje eh, do 2020 eh, do 2024. In eh, sedaj si moramo pa pogledati, kako naj konkretno te klauzule tudi uresničujemo in zato pozivam parlament, da sodeluje z mano, zato da boste tudi vi prispevali k temu, da bo Evropska unija to dejansko uresničevala in da bo tudi ostala vodilna na področju spoštovanja človekovih prvic v svetu. Hvala lepa. In sedaj dajem besedo kolegici Natalin Loazov, ki je eh, iz skupine Renew Europe, pa tudi eh, predsednica odbora za varnost in obrambo. Hvala. Ursula von der Leyen ima ambicijo, da ustvari geopolitično komisijo. In kar se tiče varnosti in obrambe, je povedala, da moramo v Evropi narediti še več za to, da bomo okrepili našo skupno obrambo. Vendar pa je to stališče nekol nekoliko razdeljeno v Evropi. Že leta 2016 je med cilji za našo evropsko strategijo bilo vzpostavljeno kar nekaj orodij, med njimi tudi um, Evropski sklad za obrambo in drugi. In to pomeni, da smo dolžni ukrepati in da orodja oziroma inštrumente za to imamo na voljo. Kaj pa nam sedaj manjka? Manjka nam še skupna strateška kultura in skupna doktrina. Evropski parlament je večkrat pozval visoko predstavnico naj objavi belo knjigo o varnosti in obrambi v Evropski uniji. To je gotovo dolgotrajno in kompleksno delo, vendar pa je nujno potrebno in zato me zanima, ali nameravate, gospod Borel, začeti sa pripravo te bele knjige. Gospa poslanka, res je, da nam kruto manjka ta skupna strateška kultura. In To lahko vidimo tudi v industrijskem načrtu za um, operacije Evropske unije in uh, pri drugih načrtih za uresničevanje naše skupne vojaške in obrambne politike. Torej, povsod tu je treba doseči nek napredek. Torej, To pa pomeni, da ne smemo na ravni skupnosti obravnavati tistega, kar spada pod pristojnosti držav članic in tudi ne spuščati na nacionalno raven tisto, kar je v pristojnosti Evropske unije. In zato, da, naj, da bi že unaprej pripravili to strateško kulturo, imamo tudi določene strateške načrte, ampak sprašujemo se, ali je to dovolj. V razmišljanju je treba iti še korak naprej. Po mojem mnenju je Bela knjiga lahko učinkovito urodje na nacionalni ravni. To je gotovo metoda, ki lahko navdihne naše delo v prihodnosti v okviru Evropske unije, ampak dobro veste, da je to zelo težavna naloga in da Preden se jo lotimo ob vseh virih, ki jih zahteva od političnih do upravnih in tako naprej, eh, doseči, da bo Evropska unija na tem področju naredila korak naprej z rezultatom, da bomo bolj povezani pri politični odločenosti in zavezanosti držav članic. Če bo do tega prišlo, če bomo videli, da bo ta pristop lahko imel pozitiven rezultat, ste lahko pripričani, da bom sam za to. Mislim namreč, da dejansko moramo pri tej skupni strateški kulturi narediti pomembne korake naprej, istočasno kot delamo korake naprej v našem sodelovanju. Um, Na drugih področjih. To se namreč dopolnjuje. Hvala. Dodatno vprašanje. Govori se tudi o sodelovanju med državami članicami v Evropski uniji na podlagi členov iz pogodbe o Evropski uniji in številne e, države članice so se na to že odzvale. Torej, pri um, uh, sklicevanju na ta člen uh, je pa treba zagotoviti v prihodnosti boljšo usklajenost pri delovanju držav članic. E, zato je na podlagi člena 42.7 e, treba vzpostaviti mehanizme, s pomočjo katerih se bomo lažje odzivali v prihodnosti na različne grožnje. Kakšno stališče imate v zvezi s tem in ali se... Eh, lahko eh, zavežete k temu, da se bo aktiviral ta člen 40. Um, um, 42.7 in kakšno vlogo bo pri tem imela Evropska uh, unija. Ja, člen, ki ga omenjate, je člen, ki Mm, ga je treba v operativnem smislu začeti izvajati. To ima tudi konkretne eh, rezultate, že pri Franciji smo to videli. Potem pa imamo še druge člene, ki govorijo o skupnem odzivanju na teroristične napade ali v primeru uh, uh, naravnih nesreč in potreb po pomoči pred nepredvidenimi dogodki in tako naprej. Mislim, vse to je treba protokolirati, videti na kakšen način naj se to uresničuje. In pri vsem tem ste tudi vi sooblikovalci naše politike. To bo gotovo pomemben element. Uh, Eh, da bomo videli, na kakšen način lahko preidemo od nedeljskega govora do eh, delovanja v ponedeljek. Evropska unija namreč ne more biti tako aktivna kot NATO, saj nima tistega 15. člena, ampak ta člen 42 je gotovo najbližji, ki ga imamo, oziroma peti člen NATO. Peti člen je tisti, ki zahteva odzivanje pred vojaško, eh, vojaškimi napadi. Ampak imamo tudi različne vrste napadov dan danes, mešane narave, tudi digitalni in tako naprej. Tako da tukaj se moramo vprašati, ali ta 42. člen dejansko lahko uporabimo. Hvala. E Hvala lepa. Ano držan v imenu Evropske ljudske stranke. Izvolite. Monsieur Borel, a votre droite. Uh... Gospod Borel, to področje, ki je vsebinsko in zemljepisno tako široko in to na področju, kjer imajo države članice še vedno široke pristojnosti, se zdi, da je vaš mandat misija nemogoče. Že deset let, ne glede na to, kdo se s tem ukvarja, pa bilanca gotovo ni uh, čudovita. Naši državljani bodo prej omenjali krizo, v kateri bi evropska diplomacija v zadnjih desetih letih morala imeti odločilno vlogo. Mi počnemo veliko stvari, ampak skoraj da povsod. Ampak tako so naše moči, naše sile razpršene in izgubljamo prepoznavnost v očeh državljanov. In zato me zanima, ali lahko si določite nekaj prednostnih nalog, In če bi določili samo nekaj, katere bi te bile? Oh, Hvala, da ste mojo misijo, mojo nalogo opisali kot misijo nemogoče. To res ni zelo spodbudno. Ampak, ko sem bil. Uh, ko smo govorili o, o sestavi Evropske komisije in, in o teh funkcijah, se je tudi meni zdelo, da je tukaj čisto preveč eh, nalog na plečih enega človeka. Zato mislim, da je dejansko treba narediti to, kar je nujno. In a veste, v španščini imamo neko reklo, ki pravi, da to smo naredili, ker nismo vedeli, da je nemogoče. In če si boste pogledali video na YouTubu mojega govora, boste videli, da se popolnoma strinjam z vami o vaš, z vašim stališčem o um, evropski obrambi. Vsekakor pa moramo naše uh, moči strniti. Ne moramo ukrepati povsod, saj naša učinkovitost povsod ne more biti enako dobra. Uh, No, in glede na to, da ste me pač izvali z vprašanjem z Balkanom, eh, v zvezi z Balkanom, moram povedati, da je to dejansko naša meja na vzhodu in da je to gotovo velika prednostna naloga naše zunanje politike. Ni, seveda ne morem reči, da lahko z našo zranjo politiko takoj rešimo probleme v naši neposredni soseski. Isto velja za Libijo. Ne moremo tam rešiti vseh problemov sveta, vendar pa se gotovo lahko zavedamo velike grožnje, ki jo predstavlja nestabilna Severna Afrika. In zato si je težko predstavljati, da ne bi igrali nobene vloge v vzpostavljanju stabilnosti v svetu. Naloga, ki je pred nami, je velika, ja, ampak upam, da bomo tudi dosegli kakšne rezultate. Hvala. Je dodatno vprašanje za eno minuto? Bon repons. Euh. Hvala lepa, gospod Borel, za ta dober odgovor. No, mislim pa, da če nismo sposobni zagotoviti uveljavljanja naših interesov in ambicij v naši neposredni sosedski, bomo to še težje na, storili na še globalnejši ravni. Potem, omenjali ste moške in ženske, ki sodelujejo v naših varnostnih misijah. To je zelo pomembno zaradi pomembnih varnostnih vprašanj, s katerimi se soočamo. Že deset let v Evropski uniji pripravljamo strategije in akcijske načrte za to, da bi našli prave odgovore, vendar pa naše delovanje ne, se ne zdi dovolj odločno. Torej, um, um, ko je govora o državah Sahela, kakšno strategijo mislite, da bi lahko tukaj. Um, um, ubrali. Ja, uh, naj odgovorim. Obiskal sem Niger in Senegal in v bistvu se res ne zavedamo pomena Sahela za Evropsko unijo. Res predstavlja južno mejo Evropske unije in arabci uporabljajo besedo fita, ki pomeni stalno in strukturno konfliktno situacijo. Uh, in zato se moramo gotovo zauzeti še veliko bolj na tem področju, ki je zibelka terorizma in ne samo to. V... Eh, tudi zaradi demografskih izzivov. Sahel bo um, ehm, kmalo štev na uh, stotine milijonov prebivalcev in tja bo treba usmeriti naše sile, vojaške, eh, politične in druge. In gotovo je to tretja prednostna naloga na mojem seznamu. Hvala eh, kandidatu za visokega predstavnika in sedaj naslednji spraševalec v imenu skupine SND Sven mhm. Mikser. Gospod kandidat za komisarja vrnil, bi se na obrambo in varnost od strateške eh, kulture v, k dejanski um, izvedljivosti. Imamo Evropsko obrambo unijo, pesko in tako dalje. Eh, to so naši skupni napori, eh, ki povezujejo naš. Uh, povezljivosti na tem področju, ampak Pomembno je, da imamo na voljo vse potrebne zmogljivosti, da izpolnjujemo svoje mednarodne obveznosti in uh, ambicije v globalnem kontekstu. Zaradi tega vas uh, sprašujem, uh, kje mislite, da imamo največje pomagljivosti pri zmogljivostih in kako se jih mislite lotiti na ravni Evropske unije, pa tudi na medvladni ravni, zato da se posamezne vlade uh, tega zavejo in začnejo to reševati. Gospod gospod Borel, dve minuti. Poskušal bom na to težko vprašanje odgovoriti v dveh minutah. Zelo konkretno. Dogovorili smo se za načrt za razvoj zmogljivosti, ki vsebuje 11 obramnih prioritet. In to v pomeni tudi odzivnost uh, eh, operacije, uh, raket na obrambo in uh, pomoč v zraku eh, oziroma ko smo v posredovali v Libiji in nismo uh, mogli uh, črpati oziroma uh, uh, letalu zagotoviti uh, gorivo v zraku. To se povezuje z našimi obveznostmi in seveda kompatibilnostjo in uh, povezavami z neto prioritetami. Združene države imajo le eno, en eh, tank eh, bojnega, eh, za bojne namene. Mi imamo 17 bojnih tankov. Sodelovanje med državami članicami na področju obrambe in varnosti nas stane približno 30 tisoč milijonov evrov na leto. Moramo razbiti pesko in Evropski obramni sklad, kar je gotovo ceneje, da skupaj um, razvijamo zmogljivosti, kot pa da imamo več različnih zmogljivosti, ki so med sabo nekompatibilne in ki jih je pretrago povezovati. Naše ambicije moramo povezati z resursi, z veri. In seveda obstaja večletni finančni okvir, o katerem boste odločali skupaj z svetom. Ravno tako morate upoštevati civilno upravljanje, ki je po mojem mnenju enako pomembno kot eh, vojaške misije. In pri tem potrebujete neke druge vrste zmogljivosti. To so eh, policisti, tožilci, sodniki in drugi strokovnjaki. Hvala lepa. Dodatno vprašanje, gospod Mikser. Eh, hvala lepa. Eh, res eh, pozdravljam, da ste uporabili sodelovanje kot ključno besedo, ampak v preteklosti smo že bili priča primerim, ko smo zelo dobro sodelovali pri gradnji nekih zmogljivosti, ki pa potem niso bile dovolj izrabljene ali pa naše bojne skupine niso bile razmeščene. Seveda eh, moramo eh, se povezovati na eh, področju dobave, ampak glede na geopolitične in politične omejitve, kako mislite, da bomo glede na njih bili zmožni uporabiti zmogljivosti, ki smo jih skupno razvili? Gospod Borel. Ja. Ja, to je ta famozna bojna skupina, ki je nikoli nismo uporabili. Kljub temu pa imamo uh, orodje za um, hitreje odzivanje in to je edina uh, sila, ki jo lahko kot Evropska unija uh, uporabimo kratkoročno. In zaradi tega je treba povečati obstoječo financiranje, ki v okviru. Um, O inštrumenta za um, mir O tem potekajo pro, pogajanja, kajti ko se, eh, če se spomnimo, eh, šlo je za Mali in še eno državo, kjer se nekako iz različnih razlogov nismo odločili, da bomo mobilizirali te bojne skupine. Ampak če obstajajo, potem mi moramo zagotoviti skupno financiranje, ker to so skupna orodja za uporabo evropskih obrambnih zmogljivosti eh, hvala gospodu kandidatu in sedaj eh, naslednja eh, govornica v imenu zelenih eh, Eva, gospo, eh, gospa Jambu, izvolite. Hvala lepa. Dobro dan, pravite, da moramo biti koherentni na mednarodni ravni in strenjam se s tem, vendar mislim, da bi morali najprej pomesti pred svojim pragom. Pravite, da ste že dolgo let prepričan feminist in kako nameravate konkretno zagotoviti, da se bo eh, do vodilni vrh naše zunanje politike feminiziral. Eh, namreč 87 odstotkov vodilnih kadrov je še vedno moški in 80 odstotkov srednjih kadrov ravno tako. In zato me zanima, kako boste zagotovili prisotnost žensk na vseh ravneh eh, vodstva in tudi med vodji delegacij, tako kot je to glas, o tem glasoval Evropski parlament. Potem eh, diplomacija naj bi odsevala tiste, ki jih predstavlja, vendar pa je nažalost diplomacija predvsem odsev eh, elit in ne predstavlja vseh ljudi, tudi eh, najbolj ranljivih slojev prebivalstva. Hvala. Hvala. Hvala, gospa. Gospod Borel, na voljo imate uh, dve minuti. Well, of... Agenda o enakosti je ena od uh, temeljnih uh, kamnov evropskih politik. Uh, novoizvoljena predsednica van der Leyen je to izpostavila, vendar to pa ne pomeni le enake pravice za moške in ženske na najvišji ravni, na najvišjih funkcijah. To že imamo. Približno ena tretjina, malo manj kot ena tretjina. Uh, ampak odkrito povedano, ne, mo, ne bomo v tem časovnem obdobju prišli do 50 odstotkov, saj ne v tem o, predlaganem obdobju. Lahko bi se se rekel ja, ampak bom odkrit, to je dober cilj, za katerega si moramo prizadevati. Mislim, da je realno 40 odstotkov. Ena tretjina eh, zaposlenih eh, v. Eh, Službi za zonanje delovanje eh, zagotavljajo eh, nacionalne diplomatske službe, kjer imajo tudi kvote za ženske. Imamo pa eh, seveda neravno veliko žensk, eh, ki so visoko izposobljene diplomatke. Eh, mislim, da 50 odstotkov ne bomo tako kratkoročno mogli doseči. Kar pa se meni zdi eh, veliko bolj pomembno ali vsaj enako pomembno, da imamo eh, vprašanje enakosti med spoloma eh, postavljeno na mizo eh, v diplomatskih in vojaških eh, zunanjih. Eh, Eh, razmerih. Eh, videl sem pred kratkim eh, časnika iz vojske Malija, ki je govoril o pomenu žensko vojski ki je eh, povedal, da edino ženske, eh, ki se vključijo v vojsko na ta način, bodo v vojsko eh, začele zaupati, kljub temu, da so bile zlorabljene. In to moramo torej mi vključiti v svoje diplomatske in vojaške dejavnosti. Eh, dodatno vprašanje, gospa Jambu. Ali se strinjate, da je res sramota za Evropsko unijo, da krasno den ni dobil azila v Evropi. In namreč masovno nadziranje eh, nad, eh, nad podatki v Evropski uniji in v, pri, v primeru Snowden, ali uh, lahko poveste, kakšno je stališče Evropske unije napram Rusiji pri takih zadevah in ali boste govorili z uh, voditelji držav članic, zato da se zagodovi Snowdenu azil v Evropski uniji. Hvala. En minuta, gospod Borel. Gospa poslanka, res ne morem odgovoriti na vaše vprašanje. Nimam vseh informacij, ki so potrebne za to, da bi vam lahko dal ustrezen odgovor. In če želite iskren odgovor, potem lahko rečem zgolj ne vem. Hvala lepa. Naslednji eh, Lars Patrick Berg v imenu skupine ED. Uh, Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Gospod Borel, v pisnih odgovorih ste zapisali, da nameravate izkoristiti celoten potencial Lizbonske pogodbe zato, da bi dosegli kvalif eh, glasovanje v kvalificirani večini v svetu za zunanje zavete. Zadeve. Ali lahko poveste, za katera področja se vam zdi ta način glasovanja Mm, potreben in kje se vam zdi način glasovanja škodljiv za demokracijo v državah članicah. Rekli ste, da bi morali biti sposobni bolj učinkovito sprejemati odločitve, zato da bi odstranili ovire v zunanji politiki. Ehm, prav tako me zanimajo vaši komentarji v zvezi z migracijami. Na človekovih pravicah ehm, temelječa politika, migracijska politika v Evropski uniji je v redu za zagotavljanje človekovih pravic migrantov, ne pa nujno za evropske državljane. Eh, ali se vam zdi, da smo s tem prispevali k varnosti ali ne? Gospod Borjel. Dejansko gre za dve vprašanje, pa skušal bom odgovoriti v dveh minutah. Meni je to malo kontradiktorno, da uh, zahtevamo soglasnost pri finančnih zadevah, kot je naprimer finančna perspektiva, ko govorimo o tem, kako bomo razporedili en odstotek evropskega. Uh, bruto nacionalnega eh, dohodka in tam zahtevamo soglasnost. Potem pa imamo na drugi strani veliko pomembnejše vprašanja, ki se povezujejo z mirom, vojno in eh, človekovimi pravicami in pri tem odločamo z kvalificirano večino. Moja delo bi bilo veliko lažje, če bi imeli kvalificirano večino. Vendar pa ne moremo od države članice zahtevati, da spoštuje neko odločitev proti svoji volji, ko gre za tako občutljivo vprašanje. Pa pojdimo korak za korakom. Uporabimo torej za začetek kvalificirano eh, večino, naprimer pri sankcijah eh, za Rusijo in ne eh, uporabimo soglasnosti in za človekove pravice ter mirovne misije. Potem pa gremo lahko lahko naprej, ko razvijamo to eh, strateško skupno kulturo, da smo sposobni se odločati o teh vprašanjih, ki zadevajo suverenost. Potem lahko gremo naprej. Če se ne moremo eh, dogovoriti o tem, eh, kako bomo ravnali v primeru vojne, potem ne moremo imeti skupne zunanje politike. Se pomnite, koliko časa smo potrebovali, da smo od skupne valute prišli na eno valuto. Se, se spomnite, koliko časa smo potrebovali, da smo oblikovali to enotno valoto, eh, valuto, ki eh, res predstavlja delitev suverenosti. Torej, moramo iti res korak za korakom. Končni cilj pa je odločanje z kvalificirano večino, ko bo za to čas primeren. Ane nafrage, kolege, bitte. Vielen Dank. Kolega, imate pod vprašanje. Hvala lepa, gospod Borel. Drug eh, del mojega vprašanja se nanaša na preganjanje kristijanov po svetu. Nedavno smo slišali poročilo visoke predstavnice o situaciji v Burkini Faso. Tam eh, sistematično preganjajo kristijane, zažigajo cerkve, uničujejo skupnosti. To je sedaj običajno v Sahelu in pa v številnih delih Afrike. Ehm, naštel sem samo enega izmed številnih primerov. V tem parlamentu obstaja močna podpora za predloge v zvezi z zaščito manjšin, ampak nimamo predloga v zvezi z zaščito kristijanov po svetu. Vem, da ta tema ni posebno popularna, ampak upam, da se bomo lahko dogovorili o tem, da Evropa temeli na krščanskih urednotah in morali bi več narediti zato, da bi zaščitila isto misleče. Ali boste ali se zavedate tega dejstva, se tega zaveda novo izvoljena predsednica in kakšne ukrepe boste predlagali proti temu? Hvala lepa, gospod Borel. To ni popularno, ampak strinjam se z vami. Kajti uh, svoboda veroizpovedi je ena od uh, temeljnih kamnov evropskih uh, vrednot, evropske hiše in zato smo se uh, borili bo verske narave je nekaj, kar je povzročalo, da je v Evropi cela stoletja tekla kri. Sedaj pa moramo da zagotoviti varnost eh, veroizpovedi oziroma svobodo, ne samo za kristjane, ampak za vse. Ne dogaja se to le v Burkini Faso, ampak tudi v Iraku, kjer se eh, uničujejo eh, več tisočletne krščanske skupnosti. In seveda mi uh, se moramo v okviru zunanje politike s tem ukvarjati. Uh, v Burkini Faso je to zelo očitno uh, in nanaša se uh, na um, pravzaprav vse verske skupnosti. V Iraku pa je položaj veliko težji, res veliko težji. Hvala. V imenu skupine EKR Harman Terč. Za eno minuto izvolite. Agegi. Buenas, buenas tardes, señor Borrell. Lepo pozdravljeni, gospod Borrell, dobrodošli v parlamentu, ki ga tako ali tako dobro poznate. Tukaj sem. Lepo pozdravljeni. Ustrajal bom pri vprašanju v zvezi z sankcijami. Rekli ste, da ne verjamete v to. Če bi No, predvsem gre tukaj za vprašanje Venezuele in Kube. Predvsem se moramo posvetiti uh, Kubi. Če bi imeli enako enaka stališča v primeru Afrike kot v primeru Latinske Amerike, potem bi še vedno tam vladal apartheid. Uh, Eh, skoraj pet milijonov beguncev je v Venezueli zbežalo pred kriminalnim režimom. Eh, to je režim, ki ga dejansko ščitijo tudi iz Kube. 25, eh, proti 25 osebam so bile uvedene sankcije v Venezueli, proti nikomor pa niso bile uvedene na Kubi. Gospod Borel, dve minuti. Gospod Terč. nisem rekel, da sem proti sankcijam. Rekel sem, da sem proti kolektivnim sankcijam, ki bi negativno vplivali na prebivalstvo v Venezueli. Karkoli bi jim eh, preprečilo, da imajo nekaj več hrane ali pa nekaj več uh, goriva, tega ne moremo podpreti. Uh, povedal sem, da ne podpiram kolektivnih sankcij proti prebivalstvu. Strinjam pa se z sankcijami proti odgovornim in Španija se je strinjala s tem, da smo sankcionirali pet oseb, ki so bile odgovorne za, trp, za trpinčenje in mučenje v Venezueli. Mene razmere v Venezueli skrbijo, prav tako kot vas. Zato iščemo edino možno rešitev in sicer eh, rešitev, ki bo omogočila demokratičen izhod iz te situacije. No, vem, da ima Kuba vpliv na Venezuelo, ampak eh, situacija je še bolj kompleksna. Skratka, ne trdite, da sem proti sankcijam, sem pa proti kolektivnim sankcijam, ki bi še poslabšale položaj ljudstva, ki je tako ali tako že v dramatičnem položaju. No, kar se pa tiče razmer na Kubi, pogledajte, tukaj v Evropskem parlamentu in v Evropski uniji so bili sprejeti ukrepi, ki so izolirali Kubo. In kakšen rezultat so prinesli? Nikakršnega. Nekaj let kasneje smo prešli na politiko vzpostavitve odnosov, to smo sedaj postavili v okvir eh, sporazuma, celo papež je obiskal Kubo in Obama in francoski predsednik. Edini, ki še ni šel na Kubo, je predsednik Španije. Vsi ostali so Kubo že obiskali. Gracias. Hvala lepa. Dodatno vprašanje za eno minuto, gospod Terč. Eh, to, da predstavljate Kubo kot neko normalno državo, kamor gredo vsi premijeji in predsedniki, je pravzaprav smešno. Eh, to je um, režim, ki ima na milijone zaprtih, na milijone ljudi trpi. In uh, to, da sedaj tržite, da, trdite, da je Kuba čudovita država, to se mi zdi absurdno. To je zadnja. Um, zadnja komunistična diktatura, ki pravzaprav ogroža stabilnost celotne regije. Gospod Borel. Jaz nisem rekel, da je Kuba čudovita država. Mislim, da govoriva isti jezik. Ali sem to rekel? Rekel sem samo, da so svetovni voditelji obiskali Kubo. Je to res ali ne? Ali morda ni res, da je bil tam Obama, papež, predsednik Francije. Edini, ki je ni obiskal, je španski premijer uh, ste pripričani, da je Kuba edina komunistična diktatura, ki obstaja na svetu. Veste, kaj mi je rekel nekega dne uh, Raul uh, Castro? Rekli ste, ja, pa ravnavate me tako, kot da sem uh, savska, kot da. Sem predsednik Savske Arabije ali pa Kitajske, to je res. Ja, res je, da Kubi manjkajo demokratična načela, ki bi si jih mi želeli za uh, naše eh, prijatelje in zaveznike. Eh, in to ni dobro. Rekel sem samo, da je bolje politika, ki omogoča odnose med eh, prebivalstvom, med vladami, ne pa politika izolacije, za katero se je že v preteklosti dokazalo, da ne deluje. Hvala lepa kandidatu za visokega predstavnika. Naslednja govornica je imenu Evropske ljudske stranke, gospa Izabel Vizeler-Lima. Gospod Borel, svoboda izražanja in tiska in pluralnost medijev so bistvo um, odpornih demokratičnih družb in to je treba zaščititi. In katere zaščitne ukrepe nameravate vzpostaviti za to, da bi preprečili uh, kampanje, dezinformacijske kampanje in sovražno propagando proti Evropski uniji in njenim državam članicam? Terorizem je bil že omenjen. Njegovo naraščanje. Uh, ogroža človekove pravice povsod po svetu in kako nameravate uh, okrepiti ukrepe, ki jih morajo sprijeti države članice za zaščito pred terorizmom, ki pa pogosto v, tudi uh, krnijo svoboščine. V svetu se borimo za, se veliko držav bori za uh, in ljudi bori za eh, vladvino prava in demokracijo, pogosto so tudi žrtve svojega boja. In kako nameravate eh, vznotraj mednarodnih organizacij in institucij se zauzemati eh, za ta načela, poleg tistih, ki ste tega, kar ste že omenili, kaj še nameravati? Mislim, da sem že odgovoril na to. Evropska unija ima zmogljivosti, ki jih ima in imamo tudi zmogljivost demokratičnih odnosov, diplomatskih odnosov. Eh, te, znotraj tega lahko izkoristimo sredstva, ki so na voljo, zlasti v odnosih z tistimi državami, ki ne eh, spoštujejo demokratičnih načel. No, eh, vi ste omenili problem Rusije odnosi s Rusijo bi nas morali skrbeti, to je res. No, no. Ne, nisem omenjala Rusije. Ja, vem, vem, ampak jaz sem jo vseeno omenil. Rekel sem, da um, obstajajo kampanje lažnih novic, ki prihajajo iz strežnikov, ki so na teritoriju Rusije. Ne pravim, da je to ruska vlada. O tem sem se pogovoril tudi z eh, ministrom Lavrovom, ki je rekel, da to niso bili oni, da, recimo, da so recimo družbe kot Sputnik zasebne podjetja. So pa to kampanje, ki močno destabilizirajo naše lastne države in lažne novice bodo ostale eden izmed glavnih problemov, ki jih bomo imeli na področju umetne inteligence. Prav tako pa bo to mm, vplivalo tudi na druge, na druge procese. Imamo um, tereakcion, torej imamo zmogljivosti. Eh, ki se ukvarjajo z razbijanjem kampanj lažnih novic, Eh, morali pa bi jih imeti še več, kajti ta problem se bo zaostril. Zaostril se bo zato, ker je na tem področju že prišlo do pomembnega tehnološkega napredka. Šen. Hvala, dodatno vprašanje. Že tekom. Gospod Borel, zadovoljna sem bila z vašim odgovorom, ampak želela bi še malo pojasniti. E, torej, svoboda izražanja gre v krak z svobodo razmišljanja, z svobodo veroizpovedi in tudi z izbiro, da veroizpovedi nimaš. In zato nespoštovanje eh, teh pravic ne bi smelo voditi v spore in vojne. In kakšno je vaše mnenje do, do te platforme Global Exchange Society, ki jo je zagnala visoka predstavnica pred vami? Kako nameravate uh, zagotoviti zaščito verskih manjšin izven Evropske unije in kako nameravate spodbujati spoštovanje svobode veroizpovedi in svobode izražanja. Pa še nekaj. Eh, enakost med moškimi in ženskami je po celem svetu široko razširjena in zapisana v zakonodajo in katera sredstva lahko uporabimo za to, da bomo dejansko zagotovili spoštovanje te enakosti, uh, in spodbujali uh, spoštovanje enakosti med moškimi in ženskami na vseh celinah po svetu. Gospod Borel. Ja, eh, zdi se mi, da me pripričujete, da sem na misiji nemogoče. Uh, rešil naj bi problem enakosti spolov na vseh kontinentov. Pa gledajte, poznam pobudo gospe Mogherini in lahko vam zagotovim, da to pobudo polno podpiram in z njo bom nadaljeval, kolikor je moji moči. Iz preprostega razloga. Jaz sem laik, ampak vseeno trdno verjamem v svobodo, vero, izpovedi. In to je treba razširiti in zaščititi. Uh, V številnih eh, državah se svoboda veroizpovedi ne spoštuje. Zato podpiram pobudo gospe Mogherini, eh, ki jo je začela septembra, komaj pred mesecem dni. To je pobuda, ki jo je treba spodbujati in razviti jaz eh, bom to vzel za svojo misijo, s tem se uh, identificiram in naredil bom eh, vse, kar je v moji moči, zato da bi ta pobuda napredovala. Hvala kandidatu za visokega predstavnika. No in sedaj naslednji govornik v imenu skupine Runjura, Urama Spet. Prima. Gospod Porel, manj ali več smo na isti liniji, verjamemo, da so sosedje pomembni in vzhodno partnerstvo je prioriteta v naši eh, skupni varnostni in zunanji politiki, ker Evropska unija želi imeti varnost in mir v svoji soseščini, na svojih meja. Rusija pa še vedno pomeni konflikte v Ukrajini, v da, Donbasu, v. Um, tranzistorju eh, v Moldavi in tako dalje. In to eh, postavlja kot vprašaj našo varnost. Kako mislite, da bo vzhodno partnerstvo ostalo prednostna naloga, istočasno pa, da se za njo zagotovijo dovolj finančnih sredstev in kako bo vzhodno partnerstvo um, se razvilo glede na reševanje problemov, ki nastajajo v državah eh, vzhodnega partnerstva. Hvala, dve minuti imate na voljo, gospod Borel. Mislim, da je najboljši način eh, soočanja z nečem, čemu mogoče lahko rečemo ruski ekspansionizem ali pa mogoče ruska grožnja, je, da pomagamo Ukrajini, da jo okrepimo, da jo opolnomočimo, da jo naredimo bolj močno na ta način, da izpotrebujemo njene reforme in se razvije v demokratično državo. Sankcije proti Rusiji bodo k temu pripomogle. To, da sankcije po mojem mnenju ne moremo obravnavati kot politiko, ampak kot orodje. In vzhodna povezava ne more biti definirana kot nekaj, kar delamo proti nekomu. To je samo gradnja nekega kroga demokratičnih držav, ki je med nami in Rusijo, zato da omogočimo um, ustrezno implementacijo petih uh, ključnih načel. In tukaj imamo dovolj uh, fleksibilnosti za prilagajanje. In, uh, fino nastavljanje. Naj samo pa vzamem. Ukrajina ostaja ključni element pri strateških izzivih, če temu tako rečem, Rusije za nas. In en največjih eh, prioritet, da oblikujemo verodostojno zunanjo politiko. Moramo biti eh, predani doseganju teh ciljev. In to pomeni tudi večja povezanost in enotnost držav članic. O tem uh, se moramo jasno pogovarjati in uh, obdržati to stališče. Ne pozabimo, soglasnost je potrebna. Če tega ne uspemo, bomo mi imeli problem. Torej, moja prva naloga bo, da. Uh, omogočim enotnost, kjer je sedaj neenotnost in podpreti države v okolici, v soseščini, ampak ne proti komorkoli. Ponavljam. E, gospod Pet, če dodatno vprašanje. Ja, hvala. E, Rusija resno in vedno znova krši mednarodno pravo in vzdržuje konflikte Ukrajina. Um, Gruzija in tako dalje. In rezultat tega so sankcije iz Evropske unije in tudi mnogih drugih držav. Strenjam se, da je konsens oziroma soglasnost pomembna, ampak. Um, Ali imate kakšen bolj konkreten načrt, kako doseči konsens med državami članicami Evropske unije in kakšne druge predloge imate, da bi Evropska unija lahko vplivala na države, ki ne spoštujejo uh, Eh, mednarodnega prava, da se take kršitve prenehajo. In kako uh, vidite tako imenovani magnetski seznam Evropske unije? Najlepša hvala, gospod Borel, imate besedo. Well, uh, was, uh, Mislim, da je Teodor Roosevelt rekel, govorite uh, tiho, potihem in imejte čim daljšo palico. In če nimate te velike in dolg, dolge palice, potem bolje ne govorite na glas. In Evropska unija ima dolge palice. Evropska unija ni um, vojaški sogovornik ali pandan z Rusijo moramo biti trni, ampak istočasno se moramo zavedati, da je Rusija nekdo, s katerim imamo opravka in da ne moremo vsega rušiti vedno z novimi sankcijami sankcije moramo obdržati, ampak istočasno imamo diplomatsko orodje in peto načelo med temi petimi načeli odpira možnost eh, selektivne udeležbe, da na nekaterih področjih vzpostavimo potreben dialog, da bi se situacija izboljšala. Hvala lepa v imenu neodvisni kolega eh, Netan Gelo. V vaši uvodni izjavi ste rekli, močna politika potrebuje močno demokratično podporo. Rekli ste, da 27. maja, ko so vas vprašali, ste odgovorili, eh, kaj eh, bi se prej odrekli. Eh,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 ali se bo postavljal zlot proti kroni, ali gre za nacionalne države in kako boste potem dobili to močno demokratično podporo. Hvala, gospod Borel, dve minuti. Bueno, no dije, sí de... No, ne spomnim se, kaj točno sem rekel, ampak lahko vam povem, da se na prvem političnem eh, tečaju razloži, da so eh, gospodarstvo, meje, valuta osnovne značilnosti države. Meni meje niso všeč, mislim, da so to brezgotine, ki jih je zgodovina pustila na obličju zemlje. In to skrbijo. In mislim, da je napredek odvisen od tega, ali smo sposobni preseči meje. Evropska unija je dober zgled tega preseganja meje. Nikogar nismo prisilili v to, da vstopi v evroobmoče. Države, ki so vstopili v evroobmoče, so to naredile na suveren način, na podlagi suverene odločitve. In prav tako nikogar ne silimo, da ostane v Evropski uniji. Vsak lahko gre čez na najti vrata, seveda. Por supuesto, que las libertades democráticas son el. Seveda so demokratične svoboščine osnova politične skupnosti. Če, no, mi smo ustvarili politično skupnost, ki prvič ne temelji na zidovih, ki ne temelji na to, kdo je močnejši od drugega. Um, ni takšna, kot je bila Evropa Bismarka ali pa Napoleona. Ta temelji na osnovi političnih dogovorov in demokracije. In to je tako velik dosežek, da bi kot, evropski, eh, da bi kot evropejci morali biti na to ponosni. In če kdo ne želi biti del tega zgodovinskega dosežka, potem so mu vrata odprta. In če ste se odločili, Britanci, da greste, mi je zelo žal. Jaz bi si želel, da ostanete. Ampak ne moremo vam to preprečiti. To samo dokazuje, da je Evropska unija demokratična in da če kdo želi oditi, lahko gre. Lahko pa vam rečem, da mi meje niso všeč in uh, tudi na Balkanu menim, da bi morali odpreti meje. Hvala lepa, dodatno vprašanje, Nathan Gell. Dobro, niso vam všeč meje, ampak hočem reči, da je na milijone ljudi v Evropski uniji, ki so jim meje všeč, ki želijo obdržati svoje nacionalne meje in s tem tudi svojo nacionalno identiteto. Moje vprašanje je bilo, in ne vem, če ste nam odgovorili, kako boste uh, dobili demokratično podporo ljudstv v Evropi. Jasno ste rekli, da ko imate močno politiko, morate imeti močno demokratično podporo. Kako boste dobili to demokratično podporo? Ali je to mogoče vaša volja ali vaš način, kako greste po neki poti? Mi volunta no sería suficiente. Ja, moja volja ni dovolj. Mislim, da nam bo to uspelo s pomočjo tega, kar tukaj predstavlja tudi Evropski parlament. Vi ste demokratični predstavniki narodov Evrope, ne pravim naroda Evrope. Še vedno nimamo evropskega ljudstva, imamo pluralnost ljudstev. Ampak lahko ste evropejec, ne da bi se ob tem odpovedali nacionalni identiteti. Ko sem jaz nastopil v položaj evropskega predse, eh, predsednika Evropskega parlamenta, sem povedal, da sem eh, katalonec, da sem španec in da sem evropejec. In da občutim vse te pripadnosti, ki se niso protislovne. Ehm, če imamo pluralno identiteto, nas to bogati in ravno to gradimo v Evropi. Nikogar pa ne silimo, da pri tem sodeluje. Ampak največ, kar je lahko. Eh, lahko naredil uh, človek v boju proti identiteti, je ustvarjanje nadidentitete, ki ne spodkopava primarne identitete nikogar. Hvala lepa kandidatu. Naslednji uh, govornik v imenu skupine SND, Načo Sančesamor. Hvala lepa, gospod kandidat. Lep po pozdravljanju v Evropskem parlamentu. Evropska unija je igrala pomembn, pomembno ulogo uh, pri jedrskem dogovoru, ki so ga podpisali Francija, Nemčija, uh, Kitajska, Rusija, ZDA. Uh, eh, gre za jedrski dogovor z Iranom. S tem smo zagotovili civilno. Oziroma, to, da bo iranski jedrski program služil civilnim namenom. To predstavlja uspeh eh, multilateralne diplomacije in to je bil tudi uspeh Evropske unije in njenih državah članicah. Ampak sedaj je Trump eh, odstopil od tega dogovora. Ni se samo umaknil iz eh, pakta, ampak je uvedel dodatne sankcije proti Iranu z čez teritorijalnimi učinki zdaj dejansko se s tem zapletle v eskalacijo napetosti med ZDA, med uh, Iranom. Um, Iran, ki ima velike težave na področju pravic žensk, recimo, pa um, še vedno hlini spoštovanje tega sporazuma. Um, kako pa ste kot visoki predstavnik za skupno zonanjo in varnostno politiko uspeli obvladovati to situacijo med ZDA, Iranom, Evropsko unijo, z napetostmi v Ormoški ožini in tako naprej. Ja, težko je odgovoriti na tako gosto vprašanje. Skušal bom vse skupaj strniti v nekaj točk. Torej, poleg ZDA so vsi ostali zvesti paktu, jadrskemu paktu z Iranom. Uh, Eh, samo ZDA so odstopili. Drugič, Iran mora ponovno stopiti na pot polnega izvajanja sporazuma. Ne moremo dopustiti, da bi spričo pri politike visokega pritiska uh, eh, ZDA na to odgovorili z politiko visokega eh, upiranja strani Irana. To bi samo eskaliralo situacijo. Mi ostajamo pri dogovoru in ohranjamo trgovinsko in pa gospodarsko sodelovanje z Iranom. Smo uvedli tukaj nekaj zelo strogih ukrepov, recimo smo reformirali uh, status v zvezi z možnostjo blokiranja, to se le zavezuje naša podjetja. Uh, smo pa stavili na uh, pot gospodarskega sodelovanja z Iranom. Omogočili smo eh, poseben nosilec za, za prenos plačil med Iranom, s tem smo preprečili kolaps gospodarskih odnosov. Jaz sem eh, predsednik komisije, ki je zagotovila jedrski dogovor in jaz moram zagotoviti izvajanje tega eh, sporazuma. To je moja naloga. Zato pa je seveda nujna podpora evropejcev. Ta dogovor je bil eden izmed največjih dosežkov naše. Eh, naš, naše diplomacije. Zahvaljujem se gospodu Solani, gospodu Anselmu, gospemu Karini za eh, ta dosežek. Eh, ne moremo zamotiti te priložnosti za igranje te geopolitične uloge. Ta dogovor mora ostati pri življenju, zato da bomo lahko branili naše interese, našo varnost in da se bomo izognili poslabšanju situacije. No Dodatno vprašanje, kolega, ne, ga ni. No, potem pa naslednji v imenu Evropske ljudske stranke, gospod Andrzej Halicki. Izvolite eno minuto. Pani predsednici, še raz hčelam. Hvala, gospod e, predsednik. Še enkrat bi spregovoril o Rusiji, ker Rusija predstavlja grožnjo ne le njenim neposrednim sosedom, agresivna Eh, politika destabilizacija evropske družbe je dejstvo in proti temu se moramo postaviti. Ravno tako eh, z finančnega in organizacijskega vidika. Koliko razumem, eh, podpirate diplomatsko pot in ne toliko sankcije. Ampak Moje vprašanje se nanaša na finančne možnosti. Ali podpirate, da več financiramo nekatere projekte, ki že potekajo in kakšna urodja želite uporabiti pri uh, svojih diplomatskih prizadevanjih ali razmišljate o medijih ali drugih aktivnih korakih, ki bi lahko um, se uh, postavili po robu dezinformacijski politiki Rusije. Najlepše hvala, gospod Barel, dve minuti veliko moramo investirati za to, da um, o dezinformacijo kot orožje neutraliziramo. Kajti Evropska unija demeli na informiranosti državljanov. Jaz dobivam glas na osnovi tega, kar državljani vedo. Če vedo nekaj, kar ni res, potem eh, bo. Um, glas, bodo glasovali eh, za me na pristranski način. In imamo tukaj neskončno število primerov, naprimer v francoskih volitvah, pa tudi evropskih volitvah. Veliko moramo eh, investirati v eh, hitre eh, odzivnost, veliko lažje je razširjati lažne informacije, kot pa resnične oziroma jih eh, razvrednoteti, eh, kajti eh, slabe. Eh, Novice potujejo hitreje, da ponovno vzpostavimo resnico in ozavestimo ljudi, kaj se dejansko dogaja. Zato je potrebno veliko, veliko več dela in to veliko več stane. Zato moramo v to več investirati. Kar pa zadeva Rusijo. Tukaj uh, ne želim, da me dojamete kot, da sem proti Rusiji. To je. Uh, država, s katero trgujemo in odkot prihaja naša energija. Ne moremo se predstavljati, da Rusije ni in uporabiti le sankcije. Eh, Ukrajino moramo okrepiti. 15 milijard evrov smo v zadnjih petih letih uložili v Ukrajino. To je ogromen znesek. In sedaj moramo vedeti, zakaj se ta denar porablja in še naprej moramo pomagati, ker ti, če se res želimo eh, zoprstaviti tako imenovanemu vzhodu z vzhoda, potem je to najboljši način, da na, vzhod, na vzhodnih meja vzpostavimo nek eh, krok eh, naprednih in demokratičnih držav. To pa gotovo ne bo zastojno. Lepša hvala. Dodatno vprašanje, gospod Halecki. Zelo me veseli, kar ste rekli čisto na koncu. Ali se vam ne zdi, da imamo odličen uh, projekt, vzhodno partnerstvo, ki pa ga ne izrabljamo dovolj? Naše države v naši soseščini, ko enkrat izvedajo potrebne reforme, mislim naprimer na Ukrajino ali uh, Moldavijo, so lahko potem one zgled za celotno regijo in tudi pravzaprav za uh, rusko uh, državo kot model, uh, ki mu lahko sledijo pri gradnji demokracije. Hvala lepa, gospod Borel. No, no, no ja, prav gotovo. No, jaz še nisem podrobno preučil teme, ki ste jo omenili, ampak danes se ukvarjamo z zbliževanjem recimo Belorusije in Rusije in to seveda ustvarja skrbi v naših državah, članicah na Baltiku to me spominja na Ukrajino leta 2015, prav tako me spominja na govor Merklove v konferenci o varnosti, ehm, prav tako leta 2015. Takrat smo sprejeli doročene zaveze in kompromise. Jaz sem bil opazovalec v Gruziji leto preden je izbruhnila vojna z Rusijo. Leto prej sem uh, obiskal uh, um, Donbas in pa druga območja v Ukrajini, kjer se je potem izbruhnila vojna. In nihče ni mogel tega predvideti takrat. You, Hvala, gospod Borel. Naslednji je gospod Pineda iz UE NGL. Presidente, señor Borrell, a la firma de los acuerdos gospod Borel. Leta 1993 je prišlo do sporazuma med Izraelom in Pal Palestino. Takrat so se palestinci odpovedali delu svojega teritorija, so da bi lahko potem ustvarili svojo državo. Izrael ne spoštuje teh meja, ne tega dogovora, ne drugih resolucij ZN. Eh, palestinci pa eh, sprejemajo dogovor in pa spoštujejo mednarodno pravo. Izrael je medtem spremenil Gazo v največji odprti zaport na svetu. Um, tudi v um, Zahodni breg pa Izraelci vedno bolj eh, poseljujejo. Jeruzalem eh, so spremenili v de facto glavno mesto Izraela, čeprav bi to moralo biti glavno mesto Palestine. Kaj boste naredili za to, da bo Izrael spoštoval človekove pravice palestincev in pa resolucije z ena? Gospod Borel, spoštovani poslanec, Vse veste, da Evropska unija podpira rešitev dveh držav. Tega sicer ne podpirajo vsi, ampak naše stališče je bilo vedno to, da podpiramo rešitev, ki bi pomenila ustva, um, um, palestinsko državo, kjer so spoštovane pravice vsem palestincem, istočasno pa je treba spoštovati pravico do obstoja in varnosti Izraela. Oboje je treba zagotoviti. Mi smo naredili veliko za palestince. Vi pravite, da to ni dovolj. Ampak naj vas spomnim, da v tem trenutku Evropska unija v, um, namenja skoraj milijon evrov na dan za to, da bi pomagali palestincem. Uh, 300 milijonov evrov na leto in to že od časa dogovora v Oslu. Ta pomoč je bistvenega pomena za to, da uh, palestinska oblast še vedno obstaja in da ostaja upanje za to, da bo dosežena rešitev dveh držav. Potem imamo EUPOL eh, Korps, torej imamo dve misiji Evropske unije, EUPOL Korps, ki omogoča um, usposablja na področju varnosti in obrambe, in pa potem imamo misije, misijo v Rafi, um, ki pa ima oteženo delovanje zaradi dogodkov v Gazi. Torej, če kdo pomaga Palestini, smo to ravno evropejci. Eh, če kdo ohranja pri življenju upanje, da lahko obstaja palestinska država v sobstoju z Izraelom, če istočasno želimo zagotoviti pravico do obstoja Izraela, če želimo ohraniti uh, izgled uh, s, um, za obstoj svobodne palestinske države, potem smo ravno mi tisti, ki to upanje držimo pri življenju želimo miroljuben soobstoj teh dveh držav, ki sta že veliko, veliko predolgo v konfliktu. Hvala, imate dodatno vprašanje, kolega? Ja. Eh, no da. Torej, Res je, da, je Evrops, da Evropska unija še vedno daje humanitarno pomoč Palestini v sodelovanju z ZN. Še dobro, ker sicer bi bila situacija še slabša. Ampak eh, tukaj imamo tudi politična orodja. In pravzaprav gre za izjave, ki niso izjave. Uh, visoka predstavnica Mogherini je bila prava mojstrica v podajanju ne izjav v zvezi z, z Palestino. Uh, čeprav nam nič ne pri, preprečuje, da bi imeli jasna stališča v zvezi s tem. S tem bi bili sicer veliko prepozni, ampak bi vsaj pokazali nek politični pogum. Nima smisla, da eh, damo še vedno preferencialno obravnavo državi, ki sistematično krši človekove pravice in pa resolucije ZN. Eh, končno je treba začeti izvajati dogovor iz Osla in predvsem drugi člen, ki zahteva spoštovanje človekovih pravic. Po eh, to nekaj, za kar si boste prizadevali, gospod Borel v smislu, da bi prekinili trgovinske sporazume z Izraelom? Ne. No, ampak naj vas eh, spomnim, da se uh, svet za uh, približevanje že dolgo ni sestav. Um, ehm, mm, in vi sedaj po eni strani zahtevate, naj skličemo ta svet, po drugi strani pa naj ga razpustimo. Ja, to je nekaj, o čemer bodo morali odločiti zunani ministri držav članic. Eh, jaz sem zadožen samo zato, da iščem skupna stališča. V tem primeru pa se stališča močno razlikujejo med seboj. So celo, nekatera so celo protislovna. Nekateri želijo, da bi ponovno sklicali uh, pridržitveni svet, drugi želijo, da prekinemo vse trgovinske sporazume. Uh, Um, no, ampak vsekakor. Vsakokrat, ko obsodimo, ehm, pogosto se dogaja to, da vsak, ki obsodi napade na Izrael, je označen um, za uh, nekoga, ki nasprotuje Palestini in obratno. Uh, tukaj treba nekako spraviti stališča. Gospa Kati Piri iz eh, skupine ST. Eh, hvala, gospod eh, Borel, da ste jasno in odločno povedali, kako naj se Evropska unija sooča z izzivi na področju zunanje politike. Integracija in migracije so sigurno prioriteta za naslednje leta. Kljub izjavam nekaterih držav članic pa se meje lahko zapirajo in prekinjajo se medikacije torej migracijski tokovi, kako lahko eh, preprečimo tragedije na sredozemlju in omogočimo redne in varne kanale. Eh, zato je povezovanje med notranjo in zunanjo. Um, zunanjim dimenzijo delovanja tako pomembno. Kaj eh, boste naredili, da eh, preprečite osnovne razloge za migracije in kakšno bo vaše sodelovanje z tranzitnimi državami? Gospod Borel, dve minuti. Eh, Mislim, da je migracijo treba popolnoma vključiti v zunanjo politiko. Po nek na nek način to ni del mojega portfolja, po drug, na drugi strani pa je. Migracijskih problemov ne bomo mogli rešiti, če ne bomo dosegli sporazuma z uh, tranzicijskimi in državami in državami izvora. Naprimer, uh, eh, za Senegal je Evropa magnet na televizijskih zaslonih in ne bomo mogli uh, razlikovati med. Uh, Eh, ekonomskimi uh, migranti in tistimi, uh, torej tistimi, ki si ne zaslužijo z, z azilne zaščite po mednarodnem pravu. Veste, kaj se danes dogaja uh, na uh, grških uh, otokih? Vedno več ljudi prihaja. V zadnjih dveh mesecih se je uh, bistveno povečalo število, sedaj jih je skoraj 20 tisoč, večina jih je iz Afganistana, ne iz Sirije. Kaj bomo pa z njimi storili? Na to moramo odgovoriti. Ne moremo eh, reči, da bomo razlikovali med ekonomskimi imigranti in med uh, azilni pravičenci do azilne zaščite, potem pa ne bili sposobni na uh, terenu ukrepati, ker enostavno ne vemo, kako bomo z njimi postopali. Migracijska politika je večplastna. Prva stvar, ki pa jo morate narediti, je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 uspona 2015-2017, 1,5 milijona ljudi je eh, šlo v migrantske tokove. Tako sedaj jih je iz celega območja nekih 20-30 eh, eh, tisoč. To ni invez, invazija, ampak upoštevajte to. Pazite. Govornik je bil prekinjen. Ena minuta, Kati Pere, izvolite še enkrat. Eh, hvala, eh, gospod eh, predsednik, da tako dobro predsedujete tej izjemni seji in v pritoku v prihodnosti bomo gotovo imeli več časa razpravljati tem z gospodom Morili. Kako vidite možno uporabo strukturo, o katerih je bilo govora na zadnjem Evropskem svetu, za to, da bi eh, spremenili obstoječe ad hoc dogovore v bolj stalne strukture? In eh, kaj menite o eh, dekriminalizaciji eh, operacij za. Eh, iskanje in reševanje in kako se to lahko eh, poveže z napori Evropske unije za reševanje življenj in boj proti tihotapljenju ljudi. Najlepša hvala, gospod Borel. Gospa poslanka, Če me boste potrdili, bomo še naprej razpravljali o tem. Jaz sem tukaj zelo angažiran. Dve poleti se že ukvarjam za tem, da bi našli rešitev za ladjami v sredozemlju za po 200 ljudi, ki jih nihče noče. 200 ljudi, ki jih nihče noče. Mislim, da si Evropska unija ne more privoščiti takšne situacije. Ne moremo si privoščiti, da vsako poletje začnemo razpravljati med seboj o tem, kaj ne naredimo za 200 ljudmi. Imeti moramo dogovor, sporazum ki avtomatično omogoča, da, ljudje, da se ti ljudje skrcajo na kopno in da se potem odločimo, kaj narediti z njimi. To ni nikakršen problem za Evropo, to je samo problem pomankanja politične volje za doseganje sporazumov. Še enkrat povdarjam, treba je spoštovati nacionalne idiosinkracije posameznih držav v zvezi s migracijami. Uh, ampak ne moremo pa si privoščiti, da bi vsako poletje, vsak uh, avgust razpravljali zunani ministri po telefonu med seboj in bi se spraševali, kaj naj naredijo za 200 ljudmi. Poglejte, ko, v Kolumbijo je prišlo 3 milijone ljudi. Uh, Eh, iz Venezuele. Si lahko predstavljate, kaj bi se zgodilo v Španiji, če bi prišlo 3 milijone ljudi iz Portugalske, če nas je strah 200 ljudi? You, Hvala lepa, kandidat za visokega predstavnika in podpredsednika. Gospa Gregorova, izvolite. Hvala. Zelo zadovoljna sem, gospod Borel, da ste se dotaknili že vseh najpomembnejših tem, zato bi želela samo še par pojasnil. In sicer, katere konkretne ukrepe nameravate izvesti? Eh, vzpostaviti za to, da boste našli informacije o mm, vplivanju na volitve, potem kako boste zaščitili svobodo izražanja v tem kontekstu. Potem druga stvar, ali nameravate se spet zauzemati za prodajo orožja in ali ste pripravljeni v zvezi s tem okrepiti nadzor v Evropski uniji nad eh, oboroževanjem. Hvala. Gospod Borel. Eh, ponovno so dobu dve vprašanji v bistvu v enem in to je težko odgovoriti. Najprej, kar se tiče izvoza orožja, imamo skupno stališče iz leta 2008, ki je pravno zavezujoče za države članice in njegovo uresničevanje pa je v pristojnosti držav članic. To skupno stališče zahteva spoštovanje osmih različnih kriterijev, ki jih morajo vse države članice spoštovati, če želijo odobriti izvoz orožja in pri tem morajo tudi upoštevati možno nevarnost, da bi to orožje bilo uporabljeno tako, da bi imelo močan vpliv na um, varnost same unije. Ampak mi pa nimamo mandata, da bi spremljali odločitve, ki jih sprejemajo države članice glede podeljevanja dovoljenj za prodajo orožja. Tega pač nimamo. Zato ne morete od nas zahtevati, da uresničujemo ukrepe, ki niso v naši pristojnosti. To je v pristojnosti držav članic. In še nekaj. Na tem področju je vsaka odločitev, ki se sprejme v svetu, podvržena soglasju in tako, da je to vedno zelo, zelo, zelo kočljiva zadeva, kadar se je treba v svetu odločiti o vprašanjih z tega področja in kaj bi bilo treba storiti za to, da bi tukaj karkoli spremenili, morali bi se ponovno pogajati o sporazumu iz leta 2008. In da bi to naredili, bi morali vedeti točno, kaj točno vsaka država članica počne, komu, kako nudi podporo. Tako da mi bi morali dejansko, če bi želeli spremljati uresničevanje tega sporazuma, spremljati vsako posamezno državo na tem področju hvala. Mogoče še eno vprašanje. Zelo pomembna funkcija je ta, na katero se pripravljate. In Karkoli boste počeli ali rekli, boste storili v imenu 500 milijonov evropskih državljanov, tako da vi boste morali biti res zgled in spoštovati zelo visoke etične in politične standarde. In glede na vašo razburkano preteklost, tudi v mladosti, ko ste bili izključili iz univerze in tako naprej, me zanima, ali lahko to zagotovite. Bueno, eh, eh, creo que ya le he explicado ese problema de información. Pri... No, mislim, da sem vam že obrazložil problem privilegiranih informacij. In zahvaljujem se vam, da ste mi dali priložnost, da to še enkrat razložim. Oseba, ki naredi operacijo in zato uporabi sedem odstotkov od ovojnice, ki jo ima na razpolago in ostalih 93 odstotkov eh, izgubi, bi bila res neumna, če bi se ji to zgodilo ob tem, ko bi imela na voljo privilegirane informacije. Torej, nikoli ne bi sprejel, da bi se tukaj uporabljale privilegirane informacije in zato Mislim, da je to res dober dokaz, da tega ni bilo. Drugič. Aha. Omenili ste tudi delnice in moja sredstva. E, v odboru Juriji so bili zelo zaskrbljeni nad tem, da sem 12 tisoč evrov uložil v delnice um, neke družbe. In če res mislite, da je to tak problem, lahko tudi jutri te delnice prodam. Govornik je bil prekinjen. Naslednji pa je Javier Nart. Gospod Borel, dobrodošli v tem parlamentu. Omenil bom varnostno vprašanje na naši južni meji, ki je hkrati severna afriška meja, na to mejo neposredno učinka, učinkuje situacija v Sahelu in v Sahari. Varnost v Severni Afriki je odvisna od varnosti v državah Sahela in Sahare. To hkrati pomeni da imamo razvoj, varnost in stabilnost. Ta trikotnik je tukaj uh, pod vprašanjem. Podnebne spremembe povzročajo sušo in povečevanje temperatur. Vse to uh, sproža in spodbuja notranje konflikte, ki na to eh, spodbujajo tudi islamizem in ekstremni terorizem. In kako se nameravate kot visoki predstavnik lotiti tega problema, ki te enačbe v, v trikotniku eh, varnost, stabilnost in eh, razvoj. No, zanimivo je, da ste postavili to enačbo v trikotniku. Eh, pri tem bi se morali lotiti vseh stvari hkrati, ne samo enega od kotov. Skrajna revščina v teh državah pesti 50 odstotkov prebivalstva. V Burkini Faso je tretjina šol zaprla svoja vrata. Negotovost je narasla kljub vsem prizadevanjem, s katerimi skušamo to preprečiti. Mi smo glavni donator. Ja, v zadnjih sedmih letih smo potrošili skoraj 4 milijarde evrov v Sahelu. Ampak, če pa res menimo, da je možno nadzirati 5 milijonov kvadratnih kilometrov, torej desetkrat takšno površino, koliko je velika Španija, na kateri živi 100 milijonov oseb, in da lahko ne vem, nekih 300 uh, mm, eh, žandarjev postavimo na to mejo, zato da jo bojo ščitili, potem razmišljamo nerealno. Cena tega, da se ne vlaga v Sahel, bo zelo visoka in to moramo predvideti vnaprej. Mi moramo vlagati v Sahel z vsemi možnimi sredstvi. V nasprotnem primeru bomo morali začeti drugače in kako. Tako da opolnomočimo ženske. Če želite vedeti, kako deluje Sahel, pojdite v uh, porodnišnico in v bolnišnico in videli boste, da ženske, ki imajo od 7 do 8 otrok v povprečju in ki začenjajo rojevati takoj po puberteti, potem se. Um, če se tega ne more eh, nadzirati, če se ne zagotovi neke svobode tem ženskam, potem se ne bo moglo narediti nič. Mi bomo lahko rekli, ja, jutri bo situacija vseh je drugačna, ampak v resnici bo še naprej ista. Veliko več je treba vlagati in na vseh ravneh, zato ker če tega ne bomo naredili, bo uh, to uh, pomenilo še bistveno višji strošek za vse nas. Uh, omenili ste uh, uh, zelo visoko rast prebivalstva. Niger ima eno največjega, uh, najvišjih na svetu potem pa še Burkina Faso in Mali. V obeh državah se je situacija izredno poslabšala kup zelo veliki eh, gospodarski in vojaški pomoči, ki jo je nudila Evropska unija. In kako nameravate odgovoriti na take naložbe, ki eh, niso v skladu z doseženimi rezultati? Ja, že pred štirimi leti sm, je bil sprejet mirovni sporazum v Maliju. Mali je država, ki je bistvenega pomena, ki sicer seveda učinkuje slabo na Burkino Faso. To je država, v kateri se konflikti prepletajo, etnična, verska in gospodarska dimenzija se tu prepletajo. In tukaj govorimo o sporih med kmeti, med eh, lastniki čred in tako naprej, eh, kjer so se že veliko, preden smo se mi začeli s tem ukvarjati, že porajali konflikti. Torej, kaj lahko tukaj naredimo? Samo en način je. Mi moramo še bolj okrepiti našo zavezo, da bomo tukaj res eh, dejavni, več sil za peace building moramo tja poslati. Uh, kakšen bo Sahel, če se tam ne bo vzpostavilo to, kar mi razumemo kot državo, če tam delujejo samo te oblike države, ki jih predstavlja vojska in policija. Medtem ko država kot struktura, ki nudi storitve, to, kar dejansko daje eh, legitimnost državi sami, to se pa v Sahelu ni razvilo. Državljani v teh državah ubogajo dosti bolj neke tradicionalne strukture, ki so obstajale že v predkolonialnih časih, kot pa moderne strukture, ki se skušajo tam vzpostaviti. Thank you, Mr. Morel. We come to the final... Hvala. Zdaj pa še zadnji, Mihajl Galer iz skupine ELS. Need to ask a follow-up question on Cuba. Diskusija, v kateri sem postavil dodatno vprašanje o Kubi, ste eh, rekli, kako so vsi že obiskali Kubo, ampak ta parlament je pa še ni. Ali boste spodbudili ta parlament, da tudi obišče Kubo z delegacijo v sestavi, kakršno si mi želimo? In ali nameravate uh, voditi politiko tako, da se vzpostavi nek roadmap, nek načrt za m, mm, svobodne volitve na Kubi. Potem, kaj pa vzhodno partnerstvo z, jug, z Ukrajino, uh, partnerstvo s Turčijo in z Venezuelo in drugimi južnimi državami, o vsem tem se govori, ampak kaj, kubance pa naj pustimo umreti ali vsi kubanci ne zaslužijo svobodnih volitev. Uh, in ali bi tam ne kazalo ne podpirati teh političnih dinozavrov, ki ljudem kratijo njihove človekove pravice in pravico do svobode. Hvala lepa, gospod Galer. Mislim, da je bilo to slabo interpretirano. Nisem rekel, da so vsi šli na Kubo razen Evropski parlament. Sam sem rekel, da, šlo, da so skoraj vsi že bili na Kubi, razen voditelja španske države. No, to je to, kar sem jaz poudaril. In verjemite mi, da imamo s Kubo močne zgodovinske vizije. Uh, mnogo predstavnikov kubanske družbe izvira iz Španije. In to sem rekel, ničesar nisem rekel uh, v, z, s tem, da se za, o tem, da bi Kuba morala biti demokratična država na tak način, kot si mi predstavljamo državo. Ne, mi moramo pomagati državi, da se njena družba razvije in to lahko naredimo tako, da ostajamo v stiku, da imamo odnose in da si pripravimo določen vzvod z zapiranjem vrat in to s takimi podobnimi dejavnostmi oziroma ukrepi tega ne bomo dosegli. Če se demokratične svobode ne spoštuje, veste, kak, kaj to pomeni. Takih primerov imamo v bližini Evropske unije bistveno več kot na Kubi. Tako da, prosim, nikar ne poskušajmo reševati kubanskega problema s postopki, ki smo jih že preizkusili in ki niso pripeljali do rezultatov. Kuba je vseeno neka oblika demokracije. Vsaj na Kubi ni smrtne kazni in tudi nikogar ne pribijajo na križ. No, zdaj pa se vračam k svojemu prvotno zmišljenemu vprašanju in sicer to posebno partnerstvo med Evropsko komisijo in parlamentom. Ali boste vi partner, ki boste sodelovali v smislu medvladnega ali medinstitucionalnega partnerstva? In kako bo to vplivalo na oblikovanje političnih strategij in na sodelovanje na kraju samem. Ž sodelovanje s parlamentom se je izkazalo za koristno tudi že v odnosih z Washingtonom in Hagom. In ali nameravate v New Yorku, Addis Abebi, Džakarti, eh, Združenih narodih, eh, Afriški uniji eh, in v državah ASEAN tudi imeti predstavnike za zvezo? I, I, I ja, ne vem, ne morem vam to odgovoriti ne vem v bistvu, o čem govorite. Ali ste lahko malo bolj natančni? Mislim, vse ste bili natančni, ampak tudi vprašanje razumem. Samo najn pa res ne morem odgovoriti. Nimam odgovora. V redu, hvala. Potem dovolite, da se vsem poslankam in poslancem zahvalim za vprašanje in kandidatu za visokega predstavnika in podpredsednika za odgovore. In sedaj dajem eh, kandidatu pet minut časa za, um, zaključno, za zaključne besede. Seveda pa lahko prej spijete kavo, je predsednik odgovoril na vprašanje kandidata. Thank you. Uf. Presidente, onorevoli membri, vorrei ringraziare tutti. Predsednik, spoštovani člani, želel bi se vam vsem zahvaliti za ta pomembna vprašanja in to odlično razpravo, ki je pokazala, koliko skupnih točk je med nami in tudi koliko razlik. Dovolite mi nekaj sklepnih misli. In s tem sem vam samo želel pokazati, da govorim tudi italijansko. Prvič, zdi se mi, kar se tiče zunanje politike in potem, ko sem prisluhnil vsem vam zelo natančno in ko sem pripravil te odgovore, da se Evropska unija sooča s tremi problemi – identiteto, pozicijo in metodo. Prvič, identiteta še vedno se obotavljamo pri odgovoru na tem, ali smo globalni akter, ki uporablja vse mehke in trde um, vzvode moči. Mislim, da ne delujemo na tak način. In mislim, da bi pa lahko in da bi morali. In drugič, pozicija, naša pozicioniranje v bistvu imamo težave pri iskanju res nekega skupnega stališča v odnosu do sveta, ZDA, Kitajska, eh, torej z velikimi silami. Dosti bolje nam gre, kadar se pogovarjamo z regionalnimi eh, silami ali mm, srednje močnimi silami. Eh, ko pa prihajamo do teh um, velikih sil, pa imamo težave s pristopom. In tretjič, problem metode. Institucionalni sistem službe za zunanje delovanje v okviru komisije je po mojem razumevanju in ne da bi kogarkoli kritiziral, um, lahke politične narave, ampak težek v postopkih, ki jih vodi. In vsi se strinjajo, da želimo to zunanjo politiko spet potisniti v roke h kapitalu. Ko govorimo o tem, ali smo pripravljeni ukrepati, vsi točno veste, o čem je govora. Ampak moje glavno obžalovanje pa je to, to, da bi dejansko ta evropski sistem moral biti bolj pripravljen za namen, za katerega je vzpostavljen. Potrebna je globoka in strateška analiza za primerno delovanje in mislim, da tu nismo dovolj močni. In zato moramo spet najti primerno pobudo za delovanje. In zato Upam, mislim, da lahko od mene pričakujete predvsem to. Spoštovane poslanke in poslanci, zunanji ministri lahko zelo veliko pomagajo visokemu predstavniku. Jaz nisem zmožen biti povsod, ampak tam je, ampak v Evropski uniji je 28, mogoče k malu sicer 27 članov zunanjih ministrov, ki eh, lahko prevzamejo del teh nalog, lahko potujejo, lahko posredujejo mnenja, lahko eh, se lotevajo vprašanj z nekaterimi državami boljše kot drugi. In to je inovativen pristop znotraj zunanje politike in mislim, da mi lahko poskrbimo in vi lahko k temu veliko prispevate za bolj strateško vlogo in bolj jasne politične odločitve ter posledice. Nekdo je rekel tukaj, da moramo um, hraniti politiko razmišljanja na geopolitičen sistem. Potrebujemo skupno kulturo na tem področju. Kapital mora razumeti, da Evropska unija prinaša dodano vrednost skupnega razmišljanja in združevanja naših zmožnosti. Zunanja politika odseva določen način razumevanja sveta in je globoko ukoreninjena v našo zgodovino. Mi pa imamo različne zgodovine. Mi ne moremo razumeti odnosov z združenih državami ni na enak način na polskem ali v Španiji, naprimer. ampak delimo si skupni pogled na svet. In zaradi tega la, lahko skupaj ščitimo našo civilizacijo. Imenujem jo civilizacija, ker mi, evropejci, to smo. Demokracija, solidarnost, um, dobrobit in blagostanje. In naj spomnim, da je svet organ, ki sprejema odločitve, na podlagi katerih se usmerja tudi naša razprava. Ja, ampak še dosti boljše bi bilo, če bi se iz te razprave razvili konkretni ukrepi in dejanja. Torej, če ima Evropski svet na mizi glavna vprašanja zunanje politike, kamor jih bom sam prinesel, bo to zame res izjemen privilegij. In pri tem, kot pri vsem ostalim, bom zelo zadovoljen, če bom lahko tesno sodeloval z Evropskim parlamentom, saj sem prepričan o potencijalu parlamentarne demokracije in dobro vem, da vaše delovanje, um, vaše naloge, uh, uh, vaša stališča imajo zelo pomembno ulogo pri oblikovanju kredibilne zunanje politike. Hvala. High Representative, Vice President Designate, let me... Kandidat za visokega predstavnika in podpredsednika, najlepša hvala za te sklepne besede. Hvala tudi za vaše odgovore na vprašanja. Gospe in gospodje, s tem zaključujemo današnje zaslišanje in želim vam vsem lep večer. Ehm, čestitke, gospod Borelj.